Mislim, da je to eh, naša moč. Evropska unija na ta način kaže eh, svojo moč in eh, GDPR predstavlja tudi novo priložnost za Evropo. Zakaj mi razmišljamo danes o GDPR? Mi ne zbiramo vaših podatkov. Mi smo iskalnik, ki povsem spoštuje zasebno življenje in praktično smo edini tak iskalnik na svetu imamo ugrajeno zasebnost, eh, privacy by design in eh, spoštujemo torej zasebno življenje vseh naših uporabnikov. O tem govori tudi 25. člen uredbe. Mm, zgodovina iskanja eh, daje veliko Eh, ideje o tem, kakšna oseba ste, o vašem političnem prepričanju, spolni usmerjenosti, o vaših zanimanjih, o uh, tem, ali ste bolni ali zdravi. Eh, torej, vse to pokažejo vaša iskanja. Mi pa smo razvili tehnologijo, ki vam bo zagotovila dobre rezultate vašega iskanja, ne da bi pri tem zbirali vaše podatke. In ideja je v tem, da da je treba zasebno življenje z tehnološkega vidika tudi eh, spremeniti oziroma drugače upoštevati. Eh, mi izhajamo iz tega, da ne smemo z vašim iskanjem povezovati vaših osebnih podatkov. In eh, mi na internetu prevzamemo veliko podatkov, vemo tudi, kako napreduje umetna inteligenca. In uh, In ta umetna inteligenca bo potrebovala tudi osebne podatke. Kot sem rekel, za umetno inteligenco potrebujemo uh, ogromno podatkov. E, eh, naprimer, na eh, zdravniškem področju bi potrebovali uh, vse vrste vaših podatkov, ampak ni pa treba vedeti, da ste to vi. Torej, eh, gre za eh, te individualne podatke, ki pa so anonimni. In to bi bil način umetne inteligence, ki bi spoštoval zasebne podatke. Naše upanje pa je, da. Eh, predlagam uporabnikom to, da se njihovi zasebni podatki ne uporabljajo. In to je po našem mnenju tudi prednost eh, Evropske unije. Mi ščitimo podatke. Evropa ni proti podjetjem, eh, zauzema se pa zelo za zaščito potrošnikov in tako naprej ukrepamo tudi mi. Najprej je treba zaščititi potrošnika, potem pa šele podjetja. Mi eh, smo dejavni tudi na področju umetne inteligence. Eh, podatkov ne hranimo in spoštujemo GDPR. Zbiranje podatkov uporabnika je namenjeno samo temu, da se eh, eh, zasluži še več denarja. Tako ravnajo različna podjetja. Google je pred kratkim eh, rekel, da GDPR ne bo vplival bistveno na njihovo poslovanje. Naprimer, ko iščete iPad na internetu, um, že samo en klik uh, pri vašem iskanju prinese denar uh, eh, v Google. Eh, torej, šteje predvsem denar. Google je rekel, da s tem, ko iščete iPad, oni ne dobijo podatkov o tem, kdo ste, kakšna je vaša verska pripadnost in podobno. Danes pa eh, pravijo tudi, da potrebujejo vaše podatke za ustvarjanje umetne inteligence. Pa temu ni tako, kajti mi tudi eh, ustvarjamo umetno inteligenco, pa ne potrebujemo osebnih podatkov. Eh, mi želimo predvsem spodbujati evropske vrednote in biti dejavni na tem področju. Če, eh, na primer, eh, nastavite aplikacijo za vremensko eh, napoved, to še ne pomeni, da vam potem lahko sledijo. Vendar pa se vaši podatki pogosto uporabljajo na način, ki ga vi ne poznate. Pripravljen sem odgovoriti na vsa vaša vprašanja želim se zahvaliti eh, vsem vam in pa francoskemu parlamentu, ki je včeraj zvečer izglasoval GDPR, predvsem je pomemben člen 17 bis. In eh, sicer eh, je stvar zdaj bolje urejena. Prej ste samo prižgali telefon, pa so že različni velikani na eh, področju IT tehnologije veliko zaslužili. Zdaj pa imamo eh, francoski eh, model, francoski iskalnik in to predstavlja tudi boljšo možnost izbire za vas. Hvala. Thank you very much, Mr. Leandri. And um, now we go to... Hvala. Besedo zdaj dobi naša naslednja govornica, gospa Marnov. Hvala. Spoštovani gospod eh, predsednik, dragi člani in članice Evropskega parlamenta in nacionalnih eh, parlamentov, vesela sem, da lahko spregovorim ehm, tukaj pred vami eh, na tem dogodku. Sem viča raziskovalka pri CISPI, to je prihodni raziskovalni center Helmholtz za IT varnost v Nemčiji. Predvsem se osredotočamo na Eh, tehnologijo um, za ukrepitev zasebnosti, na različne rešitve IT in na ograjeno ali prevzeto zasebnost. Govorila bomo o vplivu uredbe GDPR na tehnologijo in inovacije. Rada bi tudi podala nekaj primerov. Direktiva se je prej osredotočala predvsem na vprašanje, zakaj bi procesirali osebne podatke, zdaj pa se uredba osredotoča veliko bolj na pristop, ki izhaja iz tvegan in eh, na vprašanje, kako procesiramo podatke. Nekaj eh, členov v eh, GDPR se ukvarja s tem, predvsem je to 25. člen, pa tudi 32. člen. Um, obdelovalec podatkov mora poznati eh, situacijo, potem mora znati uporabljati tudi ustrezne tehnične ukrepe. Imamo eh, torej tehnične in organizacijske ukrepe. Eh, lahko pa eh, z uporabo teh specifičnih tehničnih ukrepov procesiranje podatkov tudi delno ali v celoti je izločeno iz eh, GDPR. -a. Ehm, člen 11 tudi omogoča nadzorniku, da osebne podatke procesira po bolj sproščenih pogojih, eh, če so pač ti podatki nekako zaščiteni. Znanost in tehnologija eh, želita tukaj okrepiti eh, tehnologije na področju varnosti in pa krepitve zasebnosti. že nekaj desetletij se je tehnologija ukvarjala s tem, ampak od leta 2016, ko je bila sprejeta ta uredba, sem se sama soočila eh, z zelo povečanim zanimanjem za te tehnologije in pa eh, eh, za znanstveni napredek. Vse več je tudi konferenc, pogovorov, kongresov in tako naprej. In povsod se govori o zasebnosti. No? Naj povem nekaj o tehnikah anonimizacije. Ehm, to je tudi posebno zanimanje ehm, eh, moje organizacije. Pogosto v medijih izvemo za eh, določene podatke, ki so prišli na dan, pa niso bili anonimizirani, torej eh, je bilo lahko identificirati osebe. Znanost pa je naredila velik napredek v zadnjih letih. Eh, naprimer diferencialna zasebnost eh, predstavlja tak napredek. Od leta 2016 naprej se soočamo s vse večjim zanimanjem, ne samo naših kolegov, ampak tudi podjetij, eh, ki želijo uvajati te tehnike anonimizacije in minimizacije podatkov. Imajo tudi projekte za uporabo teh tehnik pri samih proizvodih vendar pa nažalost prihaja zanimanje samo od velikih podjetij. Eh, majhna podjetja tukaj še vedno zaostajajo in želela bi si, da pride do tega zanimanja za nove tehnologije tudi strani MSP-jev. Želela bi si tudi, da bi MSP-ji bolje sodelovali z raziskovalci. Zahteve iz uredbe so predmet razprav povsod. Na njih se govori na velikih konferencah o IT varnosti, o zasebnosti in tako naprej. Vsi poznate eh, blockchain tehnologijo, tehnologija veriženja blokov je to, o njej vsi govorijo in o njej razpravljajo kot o možni rešitvi eh, od e-vlade, e-upravljanja, e-zdravja in tako naprej ampak njena značilnost eh, je v nasprotju s pravicami uporabnikov po GDPR. Kaj ti blokčejn tehnologija je organizirana tako, da eh, v teh blokih ostanejo podatki za vedno. Zdaj pa je bilo predlagano, da bi imeli enako eh, kriptografsko sredstvo tudi za Eh, izbris teh podatkov, kaj te osebe imajo vedno pravico do umika ali izbrisa podatkov. Moji kolegi so torej predlagali eh, kriptografska sredstva, eh, da se na transparenten način podatke spremeni ali izbriše znotraj teh blokov. Kar nekaj izzivov še obstaja v zvezi s tem, kako bo besedilo prenešeno v prakso. In tudi v mojih, mojem prispevku boste našli navezavo na samo besedilo. Zelo eh, pozitivno sem usmerjena do tega besedila, ampak nekaj izzivov vendarle še obstaja. ti izzivi so povezani s posameznimi akteri, z nadzorniki, z obdelovalci podatkov, z agencijami za varstvo podatkov, eh, tudi pravniki. In rada bi izpostavila nekaj teh izzivov, o katerih lahko potem eh, kasneje tudi skupaj razpravljamo. Potrebujemo več interdisciplinarnih raziskav in pa eh, standardizirane meritve tvegan. Znanstveniki Eh, še vedno pripravljajo nek eh, nabor orodij za krepitev tehnologij eh, zasebnosti. Moramo pa te pravne zahteve tudi pretvoriti v ustrezne vzorce in pa tehnološki inženiring. Interdisciplinarno moramo delati tudi na pripravi standardov in pa meritev predvsem meritev tveganj, s katerimi se uh, sooča uh, to področje. Želela bi si tudi več najboljših praks in pa smernic uh, strani organov za varstvo podatkov. Kakšno je trenutno stanje stvari, ni jasno, niti samim raziskovalcem. Zato bi potrebovali uh, Eh, smernice in eh, pa sam pregled eh, stanja. Zaenkrat se o tem govori posamezno, o tem odločajo sodišča, torej o vsakem primeru posebej. In sama bi si želela, da bi organi za varstvo podatkov bili proaktivni, da bi sami objavljali smernice. Nekateri to že počnejo, ampak tukaj gre samo za fragmentirana področja in vse skupaj ni harmonizirano po celi Evropski uniji. Zato, da podpremo obdelovalce podatkov in nadzornike, bi bilo dobro imeti nek nabor dobrih praks, po katerih bi se ti lahko orientirali. Dobro bi bilo tudi, če bi imeli mednarodne standarde uh, za uh, uvajanje zasebnosti, uh, o katerih bi se odločili skupaj organi za varstvo podatkov, nadzorniki, obdelovalci in uporabniki. Dober primer tega, kako vzpostavljati najboljše prakse in jih oglaševati, bi lahko bil natečaj za ograjeno zasebnost EDPS IPEN, ki se je začel pred nekaj meseci. Gre pa za eh, izmenjavo najboljših praks eh, pri zdravstvenih aplikacijah. Veselim se že izida eh, tega, ker res potrebujemo najboljše prakse. Rada bi spostavila tudi vlogo tistih, ki sprejmajo odločitve in zakonodajo. E, kar se tiče varnosti podatkov, je to zelo pomembno. Obravnave podatkov v številnih državah članicah obstajajo določene zakonodajne pobude, da bi se sprejela e, bolj stroga zakonodaja, ko gre za kibernetski kriminal in zlorabo podatkov. In sicer gre za različne ukrepe od prepovedi kakršnekoli neautorizirane uporabe IT sistemov eh, do eh, prepovedi povezav osebnih zdravniških podatkov in tako naprej. In tak eh, primer smo imeli tudi v Nemčiji pred kratkim. Take pobude sicer so smiselne, ampak vseeno bi rada spodbudila tiste, ki sprejemajo politike naj uh, pomagajo raziskovalcem, naj jim dajo na voljo dovolj manevrskega prostora za raziskave. Pogosto mi odkrijemo eh, določene pomankljivosti sistemov ali pa tveganja pri novih tehnologijah. In eh, to bi morali politiki upoštevati. Bom hitro končala, samo še en primer bi podala. Eh, v zdravstvu so pogosto oziroma so dolgo časa verjeli, da eh, epigenetski podatki ostanejo anonimni, ker se spreminjajo. Vendar pa temu ni tako. Eh, tudi na področju epigenetskih podatkov je mogoče identificirati osebo. In mi smo pred kratkim odkrili, da to tudi lahko predstavlja tveganje. Zato eh, bi morali mi raziskovalci imeti možnost odkrivati eh, tveganja in eh, sodelovati z vami. Tako da nova zakonodaja ne sme ovirati našega dela. Hvala. Hvala znova. Odličen prispevek. In sedaj kot zadnji govornik v tem panelu, gospod Bajpar. Hvala, gospod predsedujoči. Poslovan, eh, spoštovani poslanci in poslanke, dovolite najprej, da se vam zahvalim, da lahko sodelujem na tem medparlamentarnem srečanju na temo GDPR. Kot je že bilo rečeno, se bo čez deset dni vse čakanje končalo in prva faza reforme. Uh, pravnega okvirja za varstvo podatkov bo zaključena. V tem uh, krogu delujem že od leta 2011, najprej kot član organa za varstvo podatkov na nizozemskem, sedaj pa kot uh, član naj, uh, na Nimeti, ki je pravzaprav kan, uh, kanadska družba na področju raziskav zasebnosti. Kot ste že danes večkrat slišali, je GDPR pomemben zakonodajni akt in že več let uh, se uh, na dogodkih, ki zadevajo zasebnost in varstvo podatkov, govori samo še o GDPR in številne organizacije tako v zasebnem kot v javnem sektorju delujejo na tem, da bi lahko izkazali ustrezno raven skladnosti eh, do 25. maja. Seveda pa se niso vsi zbudili v zadnjem mesecu na srečo, vendar pa a, v zadnjih tednih prav tako vidimo, da če dalje več družb a, ugotavlja kakšna realnost GDPR in ugotavljajo, da je treba nekaj dejansko storiti. Delovanje s, a, v skladu z GDPR je lažje nekaj v, v besedi kot v dejanjih. To morda koga preseneča, kajti o tem smo se dolgo časa govorili, a, a, ampak. Tudi tiste organizacije, ki so varstvo podatkov jemale resno že od leta 1995, ugotavljajo, da je dela ogromno, treba je razviti in spremeniti uh, sporazume o obdelavi, treba je spremeniti različne postopke, ki zadevajo. Uh, osebe, na katere se podatke nanašajo, tudi uh, kršitve in tako naprej. Doslej so to uh, delali redki, števil, majhne skupinice ljudi, sedaj pa se je to spremenilo v številnih organizacijah in to je pomenilo tudi spremembo v kulturi. Uh, Menim, da gre to zaslugo pripisati zlasti uh, zahtevi po uh, odgovornosti, ki je zapisana v 5. in 24. členu GDPR. Organizacije morajo sedaj varstvo zasebnosti vključiti v svoje prakse in izkazati morajo, da so, delujejo skladno z vsebinskimi določbami GDPR na vseh ravneh organizacije. Če bi se zasebnost uh, postila v rokah ene same osebe v zaledni pisarni, to vsekakor ne bi zadošlo dopuščalo. GDPR pa je prinesla eh, še nov preboj. Namreč začela se oblikovati specializirana programska. Um, oprema. Ta je prej veljala za vidike računovodenja in kadrovanja, sedaj pa se razvija tudi na področju zasebnosti. V mojem podjetju Nimiti na tem delamo že 15 let in uh, omogočamo upoglede v uh, zakonodajo na področju zasebnosti po vsem svetu in če niste videli, kar 770 vrstnih zakonodajnih aktov je po svetu. In Nimiti prav tako razvija tudi pro, uh, programsko opremo, s katero bi lahko podprli programe za zagotavljanje upravljanje eh, zasebnosti, pač ne glede na to, eh, kje, na katerem področju deluje podjetje. In tako smo skušali razviti softverske rešitve, ki bi omogočali avtomatizirano oceno očinka za opredelitev eh, tvegan za zasebnost. Prav tako pa smo tudi to omog skušali omogočiti uh, Eh, ohranjanje registra obdelav, pa tudi ocen glede obstoja zakonitega interesa za obdelavo podatkov. In uh, tako mi kot naši konkurenti moramo storiti čim več, da bi bila skladnost za organizacije če dalje uh, čim lažja. Seveda, to ni nekaj preprostega. Prav tako to področje zasebnosti in skladnosti ni nikoli črno-belo. Um, Glede na to, da zakonodaja o varstvu podatkov temelji na standardih, bo zanj eh, vedno potrebna tudi ocena človeka, ampak na podlagi inteligentnega softvera se lahko prihrani veliko časa in tudi truda. Naša divizija za raziskave dnevno spremlja eh, zakonodajne razvoje, smernice, ki se objavljajo, sodno prakso in tudi eh, stališča različnih panog. In na tej podlagi potem tvorimo z nasvetom, klevete tega, kar, eh, ki potem so uprit našim naročnikom. Če to potem povežemo z, z ekspertnimi sistemi, lahko poblešenci za varstvo podatkov delegirajo veliko svojih nalog kolegom eh, v tovarnah ali na drugih delu, deloviščih. V zadnjem letu smo lahko razvili več novih metodologij, s katerimi podpiramo skladno delovanje, vključuj, vključujoč um, odgovornost in tudi ugrajeno zasebnost. Pri vsaki operaciji v registru morajo organizacije prepoznati tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih uporabljajo za to, da bi zavarovali osebne podatke, ki jih imajo vlasti. Zaradi tega morajo nosilci sedaj uh, projektov razmišljati o varstvu podatkov že v, faz, v začetnih fazah in s tem vključevati zasebnost v vsa svoja načela. Prav tako ta proces um, sedaj lažje pove, kakšne so bili ostali ukrepi, ki so s tem povezani, vključujoč eh, omejitve dostopa, šifriranje, organizacijske ukrepe in tudi to, kako so vključene pravice posameznika v delovanje podjetja. Naša baza eh, um, strank želi tukaj zauzeti odgovoren pristop in imamo pravzaprav benchmark na področju GDPR, ki ga izvajamo za vse naše stranke in na tej podlagi vemo, da so ograjena zasebnost, odgovornost in omejevanje tveganj pomembni za vse naše posla, um, stranke. 48 naših strank je sodelovalo pri tej benchmark vaji, zato da bi ugotovili, kakšen je njihov status. Uh, če je bil status kot izveden, to pomeni, da so celoti pripravljeni. Če so v teku, pomeni, da delujejo na tem, da bi delovali skladno z GDPR ali pa so označili to kot želeno, to pomeni, da je to na njihovem seznamu želja, vendar pa da zaenkrat za to niso imeli dovolj virov. V nekaterih primerjih pa ta dejavnost ni bila primerna. Torej, če uh, delaš z. Uh, če ne deluješ na področju uh, mladoletnih, potem pač tega vidika ne potrebuješ. Naj pokažem nekaj rezultatov ugrajena eh, zasebnost. 23 odstotkov eh, organizacij je to že vključilo, pri 48 odstotkih organizacij je to delo v teku, 27 odstotkov organizacij pa je to predelilo kot nekaj, kar je še želeno. Le 2 eh, odstotka organizacij pravi, da to za nje ni uporabno. Potem ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov za programe zasebnosti in nove programe. Nihče ne pravi, da to ni relevantno od naših strank. 37 30 odstotkov je, uh, naših strank je to že izpeljalo, v 40 odstotkih je to v teku, pri 23 pa je to še nekaj želenega. Torej tudi tukaj organizacije zelo dobro uh, napredujejo proti delovanju uh, v skladu z zahtevami GDPR. -a tudi hramba eh, z, uh, registra zasebnih podatkov in tudi ta registr uh, eh, obdelav, tudi tukaj uh, so torej naše organizacije zelo dejavne. 21 odstotkov je ta registr že izvedlo, v 62 odstotkih pa je ta registr utekel, v 17 uh, odstotkih pa se tega še želijo lotiti, pa se ga doslej niso uspele. Mislim, da bo tukaj večina uh, organizacij ostala uh, v uh, polju napredovanja, torej in progres, kajti tukaj delo pravzaprav nikoli ni končano, ker prihaja vedno znova do novih obdelav. In še zadnji koraki, ki jih želim deliti uh, z vami, torej uh, šifriranje osebnih podatkov. 62 odstotkov organizacij pravi, da so to šifriranje že izvedle, v 17 odstotkih pa je to v teku. Uh, Naj sklenem eh, z naslednjim komentarjem. Seveda ne potrebuješ vedno posebnega softvera za eh, to, da si skladen z GDPR. V majhnih organizacijah ali pa kjer so operacije obdelave podatkov zelo preproste, eh, zadošča že pristop spodla, na podlagi razpredelnic in Excela. Če pa je teh operacij več ali pa so bolj zapletene, potem bodo to vrstni programi vsekakor pokazali svojo vrednost. Kot je uh, rekel komisar za varstvo podatkov nedavno, je 25. maj šele začetek oziroma konec začetka GDPR. Veliko stvari pa je še pred nami. Tudi v eh, našem podjetju Nimeti imamo še veliko zamisli in še naprej bomo sodelovali s strankami, zakonodajalci in eh, regulatorji, da bi izboljšali skladnost z, na področju varnosti podatkov. Hvala za vašo pozornost in se veselim vaših vprašanj. Um, Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, zdaj uh, boste na vrsti vi z vašimi vprašanji in prispevki. Čeprav razumem, uh, se uh, nam bo pridružil tudi predsednik parlamenta, gospod Tajani, ki nam želi izraziti podporo in povedati par besed na to temo. Torej, je že na poti, kot mi je bilo sporočeno in ko bo prišel, bi vas lepo prosil, da. Uh, mu damo besedo, pač da um, spregovori in deli z nami svoje misli. Ker pa ga še ni z nami, morda lahko že slišimo prvo vprašanje gospoda Spoličisa z Latvije, ki sedi na sedežu številka 75. Hvala. Hvala, gospod predsedajoči. Najlepša hvala za vse predstavitve. Imam vprašanje za gospod Marnau in tudi za gospoda Leandrija. Gospod Leandri, najprej bi se vam zahvalil za vse, kar ste povedali o Franciji eh, v smislu priprave nove zakonodaje. Sočasno pa, če govorimo o izzivih, tukaj ne govorimo le o algoritmih, to imamo danes, ampak moramo pa imeti uh, Eh, pred očmi tudi, kar se bo še zgodilo. Slišali smo, da smo na številnih področjih v zaostanku, prav zaradi tega, ker tehnologija tako hitro napreduje, tudi eh, raziskave so tako hitre. Če govorimo naprimer o umetni inteligenci, ali je kaj takega, bi, kar bi predlagali nam zakonodajalcev, ali menite, da potrebujemo več eh, inženirjev med poslanci, ali potrebujemo boljše izobraževanje na, podra, na, pod, na področju računalništva informatike v šoli in kaj še, kako kako bomo lahko temu kos. Gospa Marnau, vi pa ste govorili o teh izzivih, še zlasti tudi v povezavi z uh, zdravstvenimi podatki in povezovanji teh podatkov v Nemčiji. In uh, pravzaprav razmišljam, da smo prišli do neke dileme nočnega čuvaja v klasičnem liberalizmu. Uh, pra, prosite, da zaupamo. Uh, raziskovalcev, sočasno pa ostali zahtevajo, da se njihovi podatki varujejo. Kako naj bomo temu kos? Videli smo, kaj se je zgodilo z Brexitom, z volitvami v ZDA leta 2016. Kako torej pričakujete, da ne bomo zavrgli vseh prednosti in vam obenem omogočili možnost, da rešite te probleme, hkrati pa zagotovili tudi varstvo. Um, baz velikih metapodatkov. Kakšen je bil vaš odgovor na to vprašanje? Najlepša hvala za to vprašanje. Če si kolegice in kolegi lahko zabeležite to vprašanje, predvidevam, da lahko vzamemo nekaj več um, vprašanj. Gospod Čeh Slovenije. Še enkrat. Uh, se strinjam s tem, kar je rekel kolega pred nami, ampak s tem potrebujemo tudi politiki. Ne? kritično, logično, holistično mišljenje, da bomo v bistvu sploh eh, razumeli, kaj dogaja. Ne. Eh, zdaj, meni je zelo všeč pristop, ki ga ubira Francija. Ne. In recimo kvantum je nek primer, eh, ki je v skladu recimo zlasti s 25. členom, členom uredbe. Ne. Ker na prvi seji se mi zdi, da kolegica z Poljske rekla, pa se mi nekako ne moremo ljudi prisiliti, naj uporabljajo nekaj. Ne ampak mi moramo eh, razvijati alternative. Ne? In to je recimo ena taka alternativa. Ne? Neka druga zadeva, ki jo dela Sigfox tudi v, v Franciji, je kako razumeti internet stvari. Ne? Recimo imamo kanto za smeti. Kanta za smeti ima vmesnik, ki gleda, je polna, je prazna kokrat na dan, kokrat na teden moramo mi izmenjati ta podatek. Ne? Mislim, politiki se moramo tudi zavedati, kaj pomeni minimalizacija podatkov. Ne? Mi se moramo tudi zavedati tega, eh, ko nam bo softverska industrija rekla, ja, potrebujemo tok pa tok podatkov, da bo umetna inteligenca boljša, kar ni nujno, ne, kot so uh, dokazali uh, v bistvu eh, kolegi iz Francije in če končam z srednjimi in malimi podjetji, ne, mi imamo stanovanjske zadruge, imamo agrarne zadruge, ne. Se mi zdi, da morali tudi razmišljati in spodbujati, eh, jaz bom temu rekel, e-zadruge majhnih in srednjih podjetij, ki se bojo lažje soočali eh, s to vrstnimi zadevami. In je zdaj neko moje vprašanje bi verjetno bilo najbolj za kolega iz Kvanta, ne, kako izhajajoč iz vaših izkušenj misliti internet stvari, ne, v smeri minimalizacije in v smeri tudi anonimizacije, anonimizacije podatkov. Hvala za besedo. Hvala lepa za ta odlična vprašanja. Še dva kolega imamo, ki bi želela govoriti. Morda se lahko samo za trenutek ustavimo, kajti z velikim veseljem lahko povem, da se nam je pridružil predsednik Evropskega parlamenta, gospod Antonio Tajani, ki je izrazil velik interes uh, za delo tega odbora, še zlasti na področju uredbe GDPR in še zlasti na tem zelo pomembnem področju. Torej, prosil je, če vas lahko za nekaj trenutkov naslovi in res sem zelo vesel, da je izrazil ta interes. Hvala, gospod predsednik, da ste z nami. Kar izvolite besedo. Dobar dan, sem skupaj. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Uh, Želel sem se vam pridružiti v tej tretji sekciji medparlamentarnega zasedanja o ur, uh, uredbi GDPR. Ta svežen je vsekakor velik preboj pripravil bo trden pravni okvir, s katerim bo zaščitena zasebnost naših državljanov. Gre za prvi regulativni okvir, ki zadeva varstvo podatkov. In mislim, da je to res nekaj, kar lahko služi za zgled svetu. Pripričan sem, da po štirih letih pogajanj, da so, so zakonodajalci našli pravo ravnotežje med inovacijami in tudi varstvom zasebnosti državljanov. Uh, Splošna uredba o varnosti podatkov bo začela veljati čez točno deset dni. 25. maja bo začel veljati enoten nabor pravil za vse državljane in podjetja. S tem se bo uskladila varnost in zaščita državljanov po vsej Evropski uniji, oblikovana pa bo tudi pravna gotovost za podjetja. nedavni primer Facebook kaže, kako zelo nujno je znova dobiti nadzor nad digitalnimi platformami, da bi zaščitili lastno zasebnost. Spletni giganti in velikani morajo biti odgovorni uh, za to, kako uporabljajo naše podatke. Sočasno pa morajo odgovarjati tudi za to, kar objavljajo, vključno z lažnimi novicami in nezakonitimi vsebinami. Svoboda mora iti z roko v roki z odgovornostjo. Zelo vesel sem, da je ta odbor želel organizirati vrsto predstavitev z relevantnimi akteri, začenši z junijem letošnjega leta. S tem bodo člani odbora Libe, Avko, Juri, Libe uh, imeli možnost poglobljeno analizirati škandal s Facebookom. Še zlasti pa se bodo sredotočili na morebiten učinek in vpliv na volilne procese v Evropi. Povabili smo na to predstavitev tudi gospoda Zuckerberga, povabili smo tudi strokovnjake iz vrst eh, Facebooka, zelo se trudimo, da bi dosegli dogovor, eh, da bi pred Evropski parlament dejansko stopil tudi gospod Zuckerberg, kajti dejansko in resnično želimo vedeti, kakšna je zgodovina Facebooka, kakšno je bilo njegovo delovanje med Brexitom in med zadnjimi volitvami. Prav tako pa želimo utreti pot dobri volilni kampanji ki bo potekala pred volitvami v Evropski parlament leta 2019. Ampak tukaj je bistveno sodelovanje tudi z nacionalnimi parlamenti, če želimo okrepiti pravice naših evropskih državljanov. Tako da mislim, da sodelovanje med našim odborom za temeljne soboščine in vami tukaj igra bistveno vlogo in v prihodnje bo to sodelovanje še toliko pomembnejše, zato ga močno podpiram in zato menim, da je tudi današnji dan pomemben za vse, ki um, se borijo za našo svobodo. Hvala lepa, ker ste se nam pridružili. Gospod predsednik, uh, naj se vam zahvalim za izraženo podporo našemu odboru, pa tudi za uh, podporo temu prebojnemu zakonodajnemu aktu GDPR. Hvala. German, gospod Moraj je res zelo dober predsedujoči. Hvala. Pravkar pa se nam je pridružil tudi gospod poročevalec, gospod Albreh. Torej smo v idealnem položaju. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste prišli. Nasvidenje, hvala vsem in lep dan želim. So, colleagues, kind of like. To vrstne prekinitve so nam povšeči v tem odboru, moram reči. Imeli pa smo dve odlični vprašanje, ki smo jih slišali iz ust kolegov, tako da predlagam, da nadaljujemo z vprašanji. Uh, naslednji se preglasil k besedi gospod Raul iz uh, Španije. Izvolite. Gracias, Hvala, gospod eh, predsednik. Gospa Marnau je postavila na mizo vprašanje, ki se meni zdi ključnega pomena in sicer učinek uredbe na področju raziskav, še posebej, ko gre za biometrične raziskave. V Španiji je to bila tema, ki je sprožila precej razprav, precej odzivov tudi strani eh, zdravstvenega sektorja eh, glede na eh, prve zakonodajne pobude naše vlade, da bi temu prilagodili našo nacionalno zakonodajo. In sprašujemo se, do katere mere bo uredba povzročila težave eh, raziskovalcem. Zdi se, da temu ne bo tako. Uredba eh, tudi omogoča določene diskrecijske pristojnosti državam eh, članicam in glede na to se lahko zgodi, da bodo države članice razvile tudi določene omejitvene določbe, ko gre za raziskave, predvsem za biomedicinsko področje. Zelo zanimivo je bilo slišati eh, prispevke naših strokovnjakov in eh, v Nemčiji so predvideli eh, posebne določbe za biomedicinsko področje. Radi bi poznali še več tovrstnih primerov. Eh, tako da bi razširili svoje znanje o tem vprašanju. Hvala. Hvala vam. Sedaj pa gospod Kopriva iz Češke. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, samozřejmě v České republice. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na Češkem imamo tudi te začetne težave, kjer je bila določena zgodovina, ni bilo metodologije, tudi nacionalne zakonodaje, ni bila pripravljena izvajanje, ni bilo pripravljeno. In naš organ je bil pravzaprav um, v stiski, ni želel oziroma ni mogel dati nekih eh, pravih uh, smernic in ni mogel podati nekih dobrih nasvetov podjetjem. Ampak MSP-jem smo vedno znova rekli, poglejte, ne bojte se, če uh, se boste držali uh, predpisov, kot so veljali doslej, če boste hranili dokumente, kot ste jih doslej, potem vas pravzaprav ni treba skrbeti, kaj ti vaše zahteve oziroma določbe, ki se nanašajo na vas, ne bodo zelo drugačne. Državljani pa so tako sedaj spoznali, da so osebni podatki pomembni in da morajo na nje paziti. tako kot eh, pač moramo paziti tudi na osebno izkaznico, kaj se z njo dogaja. To torej poudarjamo. Poudarjamo, da morajo osebe pač paziti, komu dajo na razpolage lastne osebne podatke in da morajo osebe tudi eh, paziti na to, kaj velikani, kot so Facebook in Google, počnejo z njihovimi podatki. Seveda pa gre to dejstvo v povezavi z dejstvom, da mora država delovati na pregleden način in da mora objavljati uh, informacije. Če pa neka oseba pred, predloži svoje podatke neki zasebni korporaciji, potem mora pač vedeti in se zavedati, da se s tem ustvari neko razmerje in da uh, ga mora obdelovalec obvestiti o tem, kaj bo storil z podatki. Hvala za vašo pozornost. Hvala tudi vam. Sedaj pa dajem besedo govornikom, da odgovorijo na vprašanja. Začeli bomo z gospodom Leandrijem. Izvolite. AI, so Prvi moj odgovor se bo navezoval na AI, na umetno inteligenco. Vsekakor potrebujemo več raziskovalcev, ampak problem je v tem, da so najboljši raziskovalci na drugem delu planeta. In mislim, da vsekakor je potrebno nekaj, namreč moramo poskrbeti, da bomo strokovnjake, te, ki jih imamo, uspeli zadržati v evropskih družbah. To pomeni, da moramo imeti družbe, ki bodo sledile etičnim vrednotam, tako da bomo uh, sposobni privabiti ljudi in raziskovalce v to vrstne družbe. Če jim bomo omogočili izvajanje raziskav in uh, oblikovanje tehnologije, bodo potem prišli. Uh, če ste podjetju z velikimi podatki in se vse dni ukvarjaš z umetno inteligenco, potrebuješ ustrezne strežnike, potrebuješ najpomembnejšo infrastrukturo za to. In to pomeni, da moraš tem raziskovalcem dati na voljo te eh, bajte podatkov. In to mi počnemo. In na ta način lahko privabimo tiste ljudi, ki bi sicer šli k Google, Facebooku ali drugim velikim skupinam. Uh, V Franciji pa, ko je Facebook ustanovil svojo ekipo za umetno inteligenco, je prišel v Francijo, v raziskovalni center, ki je zelo pomemben. Od tam uh, pravzaprav pritegnil 15 najpomembnejših raziskovalcev, vzel oziroma tudi najel neko stavbo in ljudi tja preselil in rekel, da s tem izvaja um, uh, in raziskuje umetno inteligenco v Franciji. Torej, na ta način uh, se pravzaprav nam krade kadre. In kaj to za nas pomeni? Porabiti moramo ogromno denarja za izobraževanje, pomagati moramo našim uh, raziskovalcem in inženirjem, da bodo sposobni delovati, delati z največjo količino podatkov in z najboljšo tehnologijo. To je zelo pomembno. Poleg tega pa jim moramo dati to možnost, da se da delajo po evropskih vrednotah in to obožujejo. Oni želijo delati za podjetja, ki, določene, ki sledijo določenim etičnim vrednotam. In uh, pri e, evropskih vrednotah govorimo o vrednotah, ki so na enaki ravni kot so človekove vrednote, človekove pravice. Govorimo o tem, do če, do česar bi morali imeti pravico vsi. In z GDPR pravzaprav samo uzakonjamo nekaj, kar je doslej bila uh, samo izjava, nekaj uh, deklaratornega. Zelo pomembno je, da začnemo ulagati uh, v evropska družba, ki sledijo evropskim standardom, kajti potrebujemo najnovejšo tehnologijo in razvijati moramo še novejšo. Nikar pa ne menite, da če bomo uh, Eh, namenjali vsa sredstva samo izobraževanju, da bomo s tem že poskrbeli, da bodo ti ljudje prišli v tista, druž, tista podjetja, ki so evropska. Ne, potrebujemo izobraževanje, to drži, potrebujemo umetno inteligenco, ampak vsekakor pa moramo vlagati tudi v naša podjetja, čim začnejo spoštovati naše vrednote. Toliko o izobraževanju, ostale vprašanja pa prepuščam um, kolegici, potem pa se bom vrnil še biomedicinskim raziskavam. You, Eric, like the, um... Hvala lepa. Tudi jaz bi želela odgovoriti na dilemo uh, čuvaja. Seveda ne delujemo v vakumu, mi raziskovalci. Uh, ko, ko, ko raziskujemo nas vežejo določena načela, veže nas tudi oziroma zavezuje nas tudi 89. člen glede posebnih zahtev, ki veljajo za raziskovalce. In pri informacijskih tehnologijah bi morali imeti nekaj, kar že obstaja na medicinskem področju, namreč obvezen medicin, etični pregled, ko se opravljajo projekti z velikimi podatki. Če se ne spomnite, Cambridge Analytica je imel dostop do številnih podatkov, vendar pa tam ni bilo etičnega organa, ki bi preučil to delovanje. Torej, vsaj v evropskih raziskovalnih projektih bi želeli imeti uh, uh, pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki nam bo pomagala. In če sedaj odgovorim na vprašanje španskega uh, gospoda, morda so zahteve GDPR. Uh, strožje, če govorimo o blue skies in o etičnih dilemah, kot veljajo na medicinskem področju, ampak v številnih primerjih raziskovalci sploh še ne vedo, kakšne povezave um, jih čakajo, s kakšnimi povezavami bodo imeli opravka. In tukaj se je treba usesti in pogovoriti o tej etični odgovornosti in o tem, kako bi lahko vrednote iz GDPR pre, prevedli, da bo ta raziskava sploh še mogoče kajti to je bistveno za napredek naše družbe. Uh, Če sedaj odgovorim na vprašanje o internetu uh, stvari, da smo povsem jasni. Internet stvari in enako velja za medicinske podatke in raziskave. Internet stvari pomeni, da vse podatke, ki jih dobite iz vseh predmetov okoli sebe. Ne vem, ali poznate Nenta Tmo, ampak to je zelo zanimiva družba, ki prodaja atmosferične predmete, ki jih lahko imate doma in vam zagotavljajo informacije o enosnaženju in podobno. Mislim, da so prodali to vrstnih izdelkov v višini milijona izdelkov, po vsem uh, planetu jih najde. Če ste torej povezani z to družbo, lahko uh, rečete, gledajte, To je oddajnik, ki oddaja zdaj, kaj ti v sobi, pred nami je netatmo, nad nami vsaki uh, ulici okoli je bil prodan en tak izdelek. Zamisel je zdaj naslednja. Če Samo pomislite na vso to zbirko podatkov. Vse te podatke lahko zberete na dva načina. Prvi je ta, da imate dostop do vseh netatmojev uporabnikov, vseh, ki so zakupili, eh, ki vedo, kakšna je temperatura v tej dvorani, v hiši. Je, eh, lahko veste, ali je temperatura eh, toplejša zaradi tega, ker v dvorani poteka dejavnost ali ne. In potem lahko ta predmet uporabite za to, da skušate ugotoviti, kaj počnete počnejo ljudje v dvorani. Če pa imamo potem skladnost za GDPR, boste najprej anomizirali las, na, podatke, vseeno vam je, kdo je lasnik te, izdelk, tega izdelka. Ne iščete informacij, ki vas ne zadevajo. Edino, kar želite vedeti, je, kakšna je temperatura, ki jo beleži ta predmet. In na tej podlagi boste že lahko uh, napovedovali informacije za izdelek v naslednji ulici. To je pomembno za uporabnike, ampak zakaj bi morale biti te informacije povezane z informacijo, ali je ta izdelek moja last ali last nekoga drugega? Marsikaj lahko storimo na področju interneta. Stvari. Lahko se igramo z umetno inteligenco, lahko se zbiramo, uh, igramo z uh, podatki, ki, zbirajo, ki se zbirajo na tem področju. Uh, Eh, naše podjetje se je povezalo z italijanskim ponudnikom električne storitev in ti nam potem vračajo informacije iz Milana in drugih eh, mest v Italiji. Vse te podatke imamo. Če ne bi sledili GDPR, bi lahko vedeli, ali ste trenutno na uh, kolesu, v tramvaju ali v muzeju. Ampak, če pa ne veste, kdo ste, potem vemo, kje, tahle, uh, kje to kolo je, če ga potrebujete. Veste, kje je tramvaj, preden boste van vstopili. Lahko boste vedeli, ali lahko stopite v muzej, ali je odprt ali ne. Skratka, to ni nikakor povezano z vašimi osebnimi podatki. Torej, na ta način lahko oblikujemo platformo, ki najprej anonimizira vse podatke, potem pa uporabi te podatke v prid vseh uh, evropejcev in vsega sveta, kajti te podatke lahko potem koristite kjerkoli po svetu. Uh, na ta način lahko najdemo prave, resnične odgovore, ne glede na to, da bi vedeli, kdo je te podatke posredoval. Mislim, da je zelo pomembno, da gledamo na GDPR na ta način, kajti to pomeni, da se lahko igračkate z umetno inteligenco, ne da bi tukaj morali črpati osebne podatke od ljudi. In kar zadeva zdravstvo in biomedicinsko uh, raziskavo, Rekel bi, da je situacija še hujša, ampak tukaj imam vprašanje za eh, vse vas in sedaj bom eh, preklopil v francoščino, kajti ne želim eh, narediti napake v angleščini. Za me, za Quant in za vse skupaj imam eno vprašanje. Imamo inženirje in raziskovalce na področju umetne inteligence, imamo tudi velike platforme za zbiranje podatkov in pa kapacitete za obdelavo podatkov. Ali mislite, da moji inženjeri eh, lahko ugotovijo, ali je neka celica kancerogena ali ne, ali eh, morajo eh, to proučiti zdravniki? Eh, resnica je v tem, da bi morali povezati, pomešati inženirje, zdravnike, eh, specialiste za umetno inteligenco in potem eh, imeti take platforme za umetno inteligenco, ki bi omogočale ugotoviti določene povezave. Potem pa bi eh, podatke morali spet dobiti mi, raziskovalci in pa bolnišnice. Kateri je tisti del sveta, kjer je največ osebnih podatkov oziroma največ dobrih zdravstvenih podatkov o ljudeh? To je Evropa. Francija eh, danes eh, je država, ki jo zelo dobro poznam in ima največ in najboljše zdravstvene podatke na svetu. Eh, samo dejstvo, da smo jih anonimizirali, nam je omogočilo, da jih lahko uporabljamo na platformah, kot je naprimer platforma eh, Kvanta, ki se ukvarja z eh, umetno inteligenco. Potem pa jih lahko pošiljamo našim specialistom, zdravnikom, bolnišnicam in raziskovalcem. To, kar pa trdi Google, pa je laž. Mi moramo podatke poslati, poslati tistim, ki opravljajo prave zdravniške raziskave in tam ne bo nihče lagal. Potrebujemo torej mešanico med našimi specialisti za umetno inteligenco, inženirji in zdravniki in zagotoviti, da bodo podatki anonimizirani. Potem pa jih morajo obravnavati pravi strokovnjaki, raziskovalci in zdravniki. Eh, in samo tako lahko zagotovimo, da eh, vaši podatki ne bodo posredovani kam drugam. Naprimer, če se eh, rodijo otroci eh, s prizadetostjo, bodo imeli eh, težave, če obravnava podatkov ne bo pravilna. In zato je treba uporabljati tudi umetno inteligenco. Seveda, ne da bi pri tem vedeli, kdo je bolnik, ali ste to vi ali jaz. Zato, prosim, ne razdrobimo GDPR-ja po posameznih državah. Eh, kaj ti na najboljši način se bomo zaščitili skupaj in na ta način bomo pospešili tudi raziskave. Eh, s tem pa bomo ohranili tudi našo prednost pri vseh zdravniških eh, podatkih, ki bodo obravnavani na način, da se bodo spoštovali zasebni podatki ljudi. Hvala. Hvala in za politično. Zgrešili ste poklic, morali bi biti politik edino. No, volitve so naslednje leto odvisno od stranke, vas bom spodbudil, podprl. Tako dolgo in zgovorno ste govorili. Prejeli smo še dve vprašanje, ali naj takoj odgovorimo na to, ali počakamo. Naslednji sklop se nanaša na policijsko direktivo. Imamo torej še Eh, dve eh, vprašanji, prosim za dva kratka odgovora, da boste lahko spregovorila tudi kolega. Gospod Martin Teledanov iz Španije in gospa Vendel iz Španije, zdaj dobita besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Slišali smo veliko in iz tega lahko potegnemo zaključek, da smo zdaj v procesu, ki mora eh, nadzorovati zelo pomembne moči. Podjetje imajo, podjetja imajo ogromno podatkov in eh, zato so v položaju moči eh, v odnosu do državljanov in do držav. V Evropi so pravzaprav države omejene kajti podjetja imajo, imajo podatke o državljanih in o državah. Zasebna podjetja so tista in eh, te podatke lahko usmerijo tudi proti državljanom. Zelo se strinjam s tem, kar je bilo povedano. Eh, zdi pa se mi pomembno, da moramo pri tem zakonodajnem procesu sprejemanja uredbe imeti tudi instrument, ki bi ga lahko uh, vodil Evropski parlament in prek tega instrumenta bi eh, spremljali, kako posamezne države prilagajajo svojo zakonodajo. Eh, na ta način bi videli tudi, kakšna zakonodaja se oblikuje in eh, kaj se je zgodilo od začetnega projekta do končnega sprejema zakonodaje. Tako bi tudi bolje analizirali ali razvijamo dobro zakonodajo in ali se uredba dobro izvaja. Kar pa se tiče zdravstvenih podatkov, eh, sam kot bolnik eh, sem zelo zaskrbljen, da se moji podatki eh, lahko uporabljajo. Hkrati pa bi si želel, da bi ti podatki služili za javni zdravstveni interes oziroma za raziskave. Zato se mi zdi zelo pomembno, da eh, zagotovimo anonimnost podatkov in to orodje bi morali razširiti po celotni Evropski uniji. Hvala. Gospa Vindel je naslednja. Izvolite. Najlepša hvala. Vrnila se bom na vprašanje biomedicine eh, in pa raziskav ter soglasja pacijentov. Omenila bom tudi probleme, do katerih lahko pride pri razvoju tega področja um, soglasje lahko da oseba, ki je dobro informirana. In pri biomedicini se uh, sprašujem, ali se to lahko uh, pretvori oziroma spremeni tudi v oviro za raziskave. Govorili smo o zakonodaji posameznih držav. Ta uredba. Eh, ne spreminja eh, področja eh, zdravstva. Pri nas imamo zakon iz leta 2017, ki predvideva tudi ehm, zelo fleksibilno uporabo raziskav. Ehm, mislim, da bi o tem morali govoriti tudi etični odbori in uh, da bi razmislili o, o tem, kako olajšati raziskovalno delo. Mislim, da tudi direktiva in uredba za varstvo podatkov nista primeren kraj za reševanje tega vprašanja. Problemi se bodo eh, še pojavljali. Gospa Marnov je rekla, eh, naj eh, med spremljanjem izvajanja uredbe potem stvari prilagajamo. Eh, vendar pa bomo težko eh, stvari bistveno spremenili kasneje. Tako da bi morali o teh stvarih razmisliti zdaj. Sveda smo pripravljeni sprejeti tudi nov zakon, če bo to potrebno in eh, če bi to potem res zagotovilo rešitev za ta vprašanja. Um, Hvala lepa. Chairman, Gospod Breitbart, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi poslancem za vprašanja. No, začnimo uh, z zdravstvenimi raziskavami. Torej, tukaj uh, ne gre za področje, kjer bi imeli veliko težav z anonimnostjo, Ampak eh, ravno vodne izjave uredbe so tukaj morda veliko pomoč. Ko gre za vprašanje raziskav in pa soglasja, vodne izjave ponujajo kar nekaj manevrskega prostora. Torej, namesto, da hitimo v neko novo zakonodajo, izkoristimo raje vodne izjave, kar se le da, tako da ustrezno uh, tolmačimo določbe GDPR. Zlasti, ko gre za medicinske. Uh, preiskave, je bilo opredeljeno, da je soglasje možno na širši način, ne da bi specifično opredelili, kaj eh, zdravstvena preiskava eh, vključuje. Enako potem velja tudi za vprašanje, katere podatke je mogoče uporabiti v raziskovalne namene in v kakšnih situacijah. Torej, ko gre za raziskave, imamo po mojem mnenju v GDPR kar nekaj manevrskega prostora, seveda, če se je upravljeno na pravičen način. To pa pomeni čim bolj transparentno, pa tudi etično. In tukaj lahko zaidete v težave, ko gre za večja podjetja, ki morda ne obdelujejo podatkov na etičen način oziroma ki nimajo etičnega pristopa, čeprav imajo etični odbor oziroma neodvisni nadzorni organ. No, kot smo videli tudi iz nedavnega raziskovalnega projekta o, o zakonskem pristopu, interesu, to se je nanašalo tudi na prihodne zasebnosti, je takole, če imamo veliko organov za varstvo podatkov, potem se pokaže, da eh, večja, ko je organizacija več, ima odgovornosti, da spoštuje zakonodajo in da dejansko obvesti osebo, na katero se nanašajo podatki. Torej, vse skupaj je precej odvisno od samega podjetja. Potem pa še pripomba v zvezi sledenjem nacionalni zakonodaji. En od španskih parlamentarcev se je dotaknil te teme. No, in uh, naša organizacija se ukvarja ravno s tem, spremljamo uh, nacionalne izvedbene zakone, takoj ko so sprejeti na nacionalni ravni, tako da sem predvsej prepričan, da naši kolegi zaiščejo že končno različico francoskega zakona, da se ga čim prej prevede. Hvala lepa. Uh, kratek prispevek, gospa Marno in gospod eh, Leandri, zato ker moramo na naslednji sklop. Ja, strinjam se s Polom Breitbartom. Če bi hiteli eh, zaradi sprejemanja nove zakonodaje, zlasti ko gre za biomedicinske raziskave, mislim, da bi stvari prihitevali na ta način najprej bi želeli videti, kako organi za varstvo podatkov sploh razlagajo uh, zahteve glede uh, eh, množnih podatkov, glede raziskav OpenSky in podobno. Torej, tukaj je pomembno tudi medicinsko področje. In eh, zdaj se pogovarjamo o tehničnih inovacijah in razvoju. Zato bi si želela tudi druge rešitve ne pa, da imamo za biomedicinske raziskave samo koncept soglasja. Dobro bi bilo delati tudi na anonimnih podatkih, treba bi bilo uporabiti nove tehnologije, zasebno učenje. Eh, to kombinira umetno inteligenco in pa anonimizirane podatke, tako da bi želela, da bi se tudi to uresničilo v praksi. In potem šele uh, bomo videli, no, ali bo uh, široko soglasje pravzaprav zadoščalo garantir kon. Stališče industrije lahko eh, zagotovim, da bomo delali na anonimizaciji podatkov. Eh, danes obstaja že veliko načinov eh, obdelave medicinskih podatkov na etičen način in v spoštovanju GDPR. Ko podatki pridejo nazaj k zdravniku v bolnico, seveda zdravnik ve, kdo ste in vam bo zagotovil tudi najboljše zdravljenje. To je tisti pravi način, kako bi morali danes postopati. Hvala. Hvala lepa našim govornikom, našim panelistom. Hvala za odlične prispevke. Hvala kolegi za zelo zanimivo razpravo v okviru tega sklopa. Tako, zdaj pa gremo naprej. Čaka nas naslednji popodanski sklop, ki pa se nanaša na policijsko direktivo. prosil bi naše paneliste, da se nam pridružijo tukaj spredaj. No, včasih uh, to policijsko direktivo obravnavamo kot zanimarjeni drugi del svežnja o varstvu podatkov, ampak vsekakor gre za pomemben del svežnja. Tudi sam s svojimi političnimi koreninami uh, sem se močno boril, da ta direktiva ostane del svežnja skupaj z GDPR. Kar nekaj je bilo nasprotovanja eh, v svetu. Ampak gre za pomemben instrument, ki zagotavlja usklojena pravila za obdelavo osebnih podatkov strani organov preiskovanja in raziskovanja. Na nacionalni ravni, pa tudi pri čezmejnem sodelovanju. Tako da je to zelo pomemben del svežnja. Vem, da smo vsi že nekoliko uh, utrujeni, ampak zdaj v zadnjem sklopu se bomo osredotočili še na ta uh, pomemben uh, dosežek svežnja. Pozdravljam gospoda Krišena Vizeja Svamberga, glavnega uradnika za varstvo zasebnosti in vodjo enote za varstvo podatkov iz Danske nacionalne policije, potem Oliverja Mikole iz Evropske komisije, je vodja enote za varstvo podatkov pri GD za pravosodje. In potem je tukaj še gospa Maja eh, Smojčik iz Berlina, poblaščenka za varstvo podatkov in svobodo obveščanja. Najprej dobi gospodo, eh, besedo gospod Krišen Vize Svamberg. Deset minut imate na voljo, izvolite. Vse tri pa prav lepo pozdravljam. Hvala, da ste prišli. Tak, eh, Moraes, eh, tak, for at... Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi odboru, da me je povabil, da danes pregovorim o direktivi, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznjivih dejanj. Za Dansko je bilo nujno, da ohrani Eh, tesne stike z Europolom, eh, da potem zaradi tega tudi sprejmemo to direktivo pred 1. majem leta 2016. No, eh, lahko osvetlim, kakšno je stanje glede na naše izkušnje na Danskem z uporabo te policijske direktive. Najprej bi opozoril, da sem uradnik in da, ne, in da ne morem govoriti o političnih vprašanjih oziroma ne morem govoriti o tem, ali policijska direktiva s svojimi pravili zagotavlja ustrezno ravnovesje med stvarmi, ki jih je treba obravnavati, ko gre za organe preprečevanja, preskovanja in odkrivanja v povezavi z varstvom osebnih podatkov. Preden sem začel delati pri danski policiji, sem delal pri. Eh, danskem nadzorniku osebnih podatkov na Ministrstvu za pravosodje. Bil sem tudi del pogajalske delegacije eh, v zvezi z obravnavanim svežnjem eh, za časa danskega predsedovanja v svetu ministrov leta 2012. 12. Danes pa vodim uh, dansko nacionalno policijsko enoto za varstvo podatkov. Imamo 11 zaposlenih in obravnavamo različne vloge eh, pri policiji na Danskem, spremljamo spoštovanje pravil. Če si pogledamo varstvo osebnih podatkov pri pričevanju, preiskovanju in odkrivanju, eh, lahko rečem, da je naša nota eh, taka, da se zelo zaveda a, svojih nalog, informacije obravnava v skladu s pravili. Mislim, da je vse skupaj razumno in sorazmerno. Pomembno je, da policijski uradniki uh, imajo neko osnovno znanje, potrebna je tudi zaupnost, da se uh, zagotavlja integriteta posameznikov. Tako da je za naše uradnike samo umevno, da uh, sicer izvajajo svoje ključne naloge hklači, hkrati pa zagotavljajo integriteto, zaščito in tajnost. Ljudje pri policiji seveda želijo spoštovati zakonodajo. No, vsekakor lahko uh, z novo policijsko direktivo občutimo spremembe. Gre za konkreten primer, ko je treba posameznike obveščati o obdelavi njegovih eh, osebnih podatkov. To je osrednji del. Sicer imamo direktivo varstvo podatkov že leta 1995 in ta vprašanja so urejena že tam. No, ko pa govorimo o preprečevanju, preiskovanju in odkrivanju, pa to neka novost. No, zdaj lahko jasno povemo, da morate obvestiti državljana o, o, o obravnavi podatkov. Seveda včasih lahko grozite preiskavo, če osebi poveste, da jo preiskujete. Tako da je mogoče eh, bolje, da nekoliko odložimo to obveščanje in se kasneje odločimo, kdaj bo do njega prišlo. No, verjetno bo ta začetek preiskave pri policiji tema, ki bo v prihodnje najpogosteje obravnavala. Danska je pripravila direktivo. Eh, skušamo pokriti vse situacije, tako da preučimo, kako policija nasplošno obdeluje osebne podatke. No, mi smo se tega lotili tako, da uh, oglašujemo na spletni strani, imamo tudi različne posterje na različnih uh, uh, policijskih območjih, skušamo obvestiti naše državljane, kako, če želijo, se lahko pritožijo glede policijske obdelave osebnih podatkov. Še en pomemben del uh, pravil, ki jih imamo, uh, se nanaša na obdelavo velikih podatkov. Policijski organi so pred velikimi izzivi, ko gre za te množične podatke. No, učimo se tudi od izkušenj kolegov v Europolu. Učinkovita sodobna uporaba podatkov je zelo pomembna, da lahko smo kos eh, zahtevam, ki izhaja iz družbe. No, pri uporabi teh množičnih podatkov se od policije zahteva veliko, potrebujemo pa tudi ustrezne, ustrezna urodja za obdelavo informacij. Policijska direktiva ima kar nekaj pozitivnih učinkov. Kajti zakonodaja zdaj od danske policije zahteva, da zagotovi skladnost s pravili o varstvu podatkov. In uh, zato se zdaj laje, po, eh, laže pogovarjamo z našimi uh, dobavitelji podatkov, kako to storiti. No, seveda pa ima ta direktiva posledice tudi za delo policije v praksi. Spregovoril bi o tem, kako razmejiti, katera pravila se uporabljajo v določeni situaciji. Če govorimo o obdelavi osebnih podatkov kot delu sodelovanja znotraj Evrope, je težko ugotavljati, ali. Uh, za določen transfer podatkov uporabljamo GDPR, policijsko direktivo ali pa kakšno dodatno pravilo. Tako da moramo imeti zelo jasno, konkretno razlago teh pravil. Tako da vemo natančno, zakaj podatke obravnavamo. Pročiti moramo tudi, eh, za kakšne namene se lahko podatki uporabljajo pri upletenih uh, eh, organih. Torej, vključeni so policijski organi in pa organi, ki zagotavljajo skladnost uporabe podatkov in ti organi morajo dosti krat sesti za isto mizo in preučiti situacijo. Tako eh, je potem stanje eh, bolj jasno za organe, pa tudi državljanom je vse skupaj bolj jasno. No, upam, predsedujoči, da bodo ti primeri v korist tudi odboru Libe. Z veseljem pa bom odgovoril na vsa vprašanja, če tudi bodo tehnične narave. So now I turn to um, Oliver Nicol, please. Thank you. Thank you very Gospod Nikol, izvolite. Najlepša hvala, so predsedujoči, uh, za vabilo. Pravzaprav sem želel v prvotni uh, intervenciji omeniti, omeniti tri elemente, glavne elemente te nove zakonodaje ki, eh, kot ste prav povedali, je včasih spregledana in se veliko bolj osredotočamo na GDPR. Kot drugo bi omenil nekaj pomembnih vprašanj. Seveda ne bom šel skozi vsa, vse člene, vendar pa bi izpostavil nekatera pomembna vprašanja, ki izhajajo iz direktive. In kot tretje bi želel povedati, kakšno je trenutno stanje. Kaj ti rok za prenos direktive je bil 6. maj, kot veste. Torej, če začnemo s prvim delom, kateri so glavni elementi? Ta direktiva je, torej, je del svežnja uh, za varstvo podatkov, sprejeta je bila maja leta 2016. Rok za prenos, kot sem omenil, je bil 6. maj in praktično to pomeni, da bi prenos, rok za prenos moral biti 25. maj skupaj z GDPR in vidimo, da je za številne države članice to tisti datum, na katerega se osredotočajo, kaj ti menijo, da sta oba zakonodajna akta en sam svežen. Ta direktiva nadomešča direktivo iz leta 2008 oziroma okvirni sklep sveta iz leta 2008, tako da prehajamo iz instrumenta tretjega stebra k direktivi Evropskega parlamenta in sveta. Gre torej za lizbonizacijo pravil, ki jih imamo zdaj. Dva glavna cilja pa ostajata enaka, namreč, da bi se zagotovila visoka raven varnosti osebnih podatkov ob upoštevanju specifičnega konteksta. Uh, policije in kazenskega sodstva, kot je pravkar pojasnil gospod eh, Samberg. Kot drugo pa, da bi se olajšalo lažje prenos podatkov in izmenjava podatkov med policijskimi eh, in eh, pravosodnimi organi držav članic. Hkrati pa se želi okrepiti sodelovanje na področju boja proti terorizmu in drugih oblikam resnega kriminala. Ta direktiva tako pokriva domače okolje, kot tudi mednarodno okolje. Doslej pa smo se predvsem osredotočali na čezmejno eh, delovanje. Posamezniki dobivajo sedaj veliko pravic, pravico do informacij, pravico do dostopa, pravico do popravka, do izbrisa in tako dalje. Obenem pa imamo zelo pomemben vidik, namreč neposredni dostop eh, oseb, na katere se uh, podatki nanašajo do svojih prvic. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko se državljan neposredno obrne na organ. In če so te pravice omejene, le takrat bi morali posamezniki iti preko organov za varstvo podatkov. Sicer pa jim je omogočen neposredni dostop, česar prej okvirni sklep ni omogočal. Prav tako se uvajajo nova načela podobna načelom iz GDPR, ki so bila že predstavljena. Torej, zasebnost, ugrajena zasebnost in prevzeta uh, eh, zasebnost. Povečuje se tudi odgovornost uh, organov, naprimer, da morajo izpeljati oceno učinka za, v zvezi z varstvom podatkov, če obstaja resno tveganje za posameznika. Potem morajo imenovati poblaščeno osebo za varstvo podatkov vsi pristojni organi z izjemo sodišč in neodvisnih sodnih organov. Prav tako morajo priglaševati kršitve varstva podatkov, eh, kot je tudi veljavno v GDPR, in eh, hraniti morajo neke dnevnike. In ta vidik je verjetno najtežavnejši za več organov, kajti to pomeni, da to vpliva tudi na njihov informacijski sistem. Kar zadeva mednarodne prenose, eh, je najljubši kanal uradna zahteva, ki se pošlje med pristojnimi organi. Obstaja pa tudi možnost neposrednega sodelovanja med ponudniki storitev in to se sme odvijati pod zelo specifičnimi pogoji. Torej, na ta način bi lahko povzel glavne elemente te direktive. Rad pa bi izpostavil nekaj vidikov, ki so še posebej pomembni in ki smo jih opredelili oziroma prepoznali v kontekstu razprav z državami članicami. Kar zadeva področje uporabe in to je pravkar omenil tudi gospod Svanberg, direktiva velja za organe, ki so pristojni za pregon. Ne velja pa naprimer za organe, ki so pristojni predvsem zato, da lajšajo naloge na področju preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja kaznjivih dejanj. In to je zelo pomembno uh, z vidika razmejevanja med policijsko direktivo in GDPR. Naslednji pomemben vidik je, da tako GDPR kot ta direktiva omogočata državam članicam, da uh, imenujeta iste organe za varstvo podatkov. In to je nekaj pozitivnega. Namreč večina držav članic se je odločilo, da, ist, da bo isti organ za varstvo podatkov pristojen tako za GDPR, kot tudi za policijsko. Direktivo. Po našem vedenju se je drugače zaenkrat odločila zgolj Belgija in to bo seveda prispevalo k koherenci in doslednosti uh, izvajanja načel, ki so skupna GDPR in policijski direktivi. Omenil sem že dnevnike in ti so seveda tehnično vprašanje, vendar pa je to vprašanje težko eh, izpeljati, če imate obstoječ informacijski sistem in je treba arhitekturo spremeniti za to, da lahko sledite temu, kdo se je posvetoval s katerimi podatki in tako nadalje. Zaradi tega je eh, prehodno obdobje tukaj omogočeno do leta 2023, morda celo do leta 2026 v izjemnih okoliščinah, vendar pa vidimo, da nekatere države članice, ki šele zdaj izgrajujejo sistem, da jim je lažje vse skupaj um, izvajati že zdaj, večina pa bo uh, uporabila ta, to daljše prehodno obdobje. Pomembno je tudi vprašanje, kdo nadzoruje sodišče. Kaj ti policijska direktiva pravi, da organi za varstvo podatkov ne nadzorujejo sodišč in drugih neodvisnih sodnih organov. In vprašanje je seveda, kdo so ti neodvisni sodni organi. In to je seveda treba tolmačiti restriktivno gre za iste tožilce, tožilce imajo enako raven neodvisnosti kot sodniki. To naprimer obstaja v Italiji. V vseh državah eh, članicah tega ni, kajti tožilci niso nujno v celoti neodvisni posod. Moč in pristojnost eh, organov za varstvo podatkov na tem področju je šipkejša kot pri eh, GDPR, vendar pa direktiva zelo jasno pravi, da mora biti ta moč in pristojnost učinkovita in da mora biti korektivna in svetovalna. V praksi pa vidimo, da je veliko držav članic sklenilo, da bo enako raven pristojnosti dodelilo tako organom za varstvo podatkov GDPR, kot tudi tistim eh, organom, ki so pristojni za varstvo podatkov po policijski direktivi. Torej, enak nabor pristojnosti se dodeljuje tem organom. Še nekaj je pomembno, kar sem omenil že v uvodu, namreč neposreden eh, dostop eh, oseb, na katere se podatki nanašajo, do organov za varstvo podatkov. Torej, to pomeni, da več državah članicah trenutno prakso zaradi tega treba spremeniti. Obstaja pa seveda možnost, da se pravica oseb, na katere se podatki nanašajo, omeji po policijski direktivi, kar zadeva popravek in izbris. Vendar pa je treba vsako omejitev tolmačiti na restriktiven način. Ne morete tukaj dati kar neko bjanko omejitev, naložiti bjanko omejitev za, za vse osebe, na katere se podatke podatki nanašajo, k čemur bi se nagibale številne države članice. Tukaj bi izpostavil še nekaj razlik med policijsko direktivo in GDPR. Kot veste in mislim, da ste eh, o tem veliko slišali že danes, obstaja šest pravnih podlag za obdelavo podla, uh, podatkov, medtem ko pri policijski direktivi obstaja zgolj ena, namreč zakon. Potem naslednja razlika je, da ni načela preglednosti pri uh, policijski direktivi, če tudi pa je vanjo vključeno uh, načelo poštene obdelave, kar vključuje določeno mero preglednosti. Potem tudi pojem uh, minimizacije podatkov se razlikuje tukaj, kajti Pri policijski direktivi se govori o podatkih, ki ne smejo biti presežni, temveč omejeni na tisto, kar je nujno potrebno. Tako imajo organi za pregon določeno mero fleksibilnosti. Prav tako pa se tu zastavlja vprašanje, ki je specifično za policijsko direktivo, namreč dejstvo, da je treba podatke izbrisati ali pa jih morate redno preučevati, torej ali je njihova hramba potrebna. In to je spet nekaj posebnega, kar je povezano z posebnim področjem te direktive. Kakšno pa je trenutno stanje? Vem, da mi je ostalo le še manj kot minuto časa za zadnjo istočnico. Po prehodnem obdobju od leta 2016, kakšno je stanje? Tak, pri komisiji smo, tako kot pri GDR, GDPR, imeli številno, eh, številne sestanke z nacionalnimi organi, da bi se pripravili na izvajanje svežnja za varstvo podatkov. Prav tako smo prispevali k mnenju delovne skupine po členu 29, eh, ki ga je oblikovala lani novembra o policijski direktivi. In to mnenje zelo koristno osvetljuje določene ključne elemente te direktive, kakšen je rok za hrambo, kaj pa z obdelavo posebnih kategorij podatkov, pravica, log, eh, vprašanje login, pristojnosti organov in tako naprej. To je zelo koristno mnenje, ki je v pomoč organom. Kakšno je trenutno stanje? Kot sem že omenil, polovica držav članic bo uporabila enak instrument za prenos direktive, eh, policijske direktive, kot eh, so ga uporabili pri GDPR. Le tri eh, države članice so se do sedaj priglasile, Nemčija, Slovaška in Litva. In če povzamemo na, š, na grobo situacijo, imamo kakšnih sedem držav članic, ki se bolj ali manj držijo rokov in bo, so eh, torej, izpolnile majski rok, kakšnih sedem jih je nekoliko poznih. Eh, računajo na juni ali kakšen teden kasneje. Potem pa imamo še polovico držav članic, kjer stvar ni povsem jasna, ker so postopki še vedno v parlamentu. V nekaterih državah članicah eh, so medtem bile volitve, tako da je zaradi tega proces uh, utrpel določene zamude. Takšno je torej trenutno stanje. Seveda pa glede na to, da smo tukaj, uh, Eh, s številnimi predstavniki nacionalnih parlamentov, pozivamo vas, da pospešite na vaši ravni sprejem potrebne zakonodaje za prenos policijske direktive. In s tem bi se vam zahvalil za besedo. Uh, Hvala, opravičujem se. Za trenutek sem moral ven zaradi nujnega klica. Eh, klica. Gospa eh, Smolčik, zdaj pa beseda vaša. Spoštovani predsednik, spoštovane gospe in gospode, tudi sama bi se eh, zahvalila, da sem lahko danes tukaj z vami in da lahko govorim pred vami. No, glede na zakonodajne dejavnosti, ki potekajo na nacionalni ravni, se mi zdi izredno pomembno, da eh, tudi na evropski ravni točno spremljamo, kakšne so dejavnosti izvajanja na nacionalni ravni kaj ti obstaja nevarnost, da ne bi dosegli cilja harmonizacije evropskega eh, prava na področju eh, varstva podatkov. Preveč bi se lahko uporabljale določbe o prilagodljivosti. Sem eh, vodja organa za varstvo podatkov v državi Berlin, tako da lahko osvetlim situacijo pri nas. No, dotaknila se bom pa tudi uh, situacije drugot. Uh, V Berlinu še nismo um, izvedli, uresničili policijske direktive. Namreč odločili smo se, da bomo uh, direktivo začeli izvajati skupaj uh, z GBRD. Osnutek novega uh, zakona na področju varstva podatkov uh, je trenutno še v parlamentu in uh, Zakon bi morali sprejeti pred poletno pauzo. No, v tem eh, zakonu naj bi eh, enotno uredili vse predpise, ki bodo veljali za vse javne organe. Ponti bomo imeli pa tudi bolj specifične uh, norme za specifične organe, recimo za organe za izvrševanje kazenskih sacij, tam pa bomo imeli specifične zakone in tukaj nimamo kaj ugovarjati. Problematično pa je nekaj in sicer, da ni bilo nobene priložnosti, da bi. Uh, dobili pred sebe ustrezne osnutke, ko gre za Berlinski zakon o policiji in pa zakon o izvrževanju kazenskih sankcij na področju varstva podatkov. In to je težava, s, kateri, s katero smo se soočali pri pripravah mislim, da uh, naši zakonodajalci niso ustrezno izkoristili vsega znanja, ki ga lahko ponudimo na področju uh, varstva podatkov. Kdaj bodo sprejeti specifični zakoni v parlamentu, ni možno predvideti. V sredo prejšnji teden je bil pripravljen uh, osnutek uh, berlinskega zakona z področja varstva podatkov, ampak to Potem samo čez en dan in pol um, je prišlo do razgovora v uh, strokovnem odboru berlinskega parlamenta. Nismo mogli zagotoviti vsega strokovnega znanja in mislim, da je to problematično. Zdaj bi se dotaknila problematičnih vprašanj. Člen 47.2 eh, policijske ri, eh, eh, direktive pravi, da se morajo eh, nadzorni organi eh, Mm, poslužiti dejanskih popravljalnih eh, pooblastil. No, v predlogu zakona v zvezi z varstvom podatkov v Berlinu pa um, teh nalog nismo izvrševali. Pogosto se soočamo eh, z izgovori, eh, ki se nanašajo na uh, Eh, neučinkovita sredstva, gre za ugotavljanje pomankljivosti in pa za ugovore. Torej gre za pomankljivosti, ki bi jih bilo treba eh, odpraviti in eh, direktiva tega ne odpravlja ustrezno. V preteklosti smo morali vse prepogosto ugotavljati, da ta sredstva niso učinkovita in da javni organi niso strezno uporabljali vseh navodil, ki jih je pripravljal moj organ. No, potem bi se dotaknila še člena 47.2, eh, ki eh, vključuje eh, odredbena pooblastila. Le na ta način se lahko uh, uspešno borimo zoper uh, kršitve na področju varstva podatkov. No, ampak naši predlogi žal niso bili sprejeti. No, če bo eh, direktiva ostala taka, kot je, potem eh, moj organ ne bo imel na voljo zadostnih pooblastil, da bi eh, izvrševal vse naloge iz člena 46.1a direktive, policijske direktive. skladu s katerimi bi moral nadzorni organ spremljati in zagotavljati uporabo predpisov sprejetih v skladu s to uh, direktivo. No, gre za nezadostna pravila, ki so pa tudi uh, precej nerazumljiva. Dejstvo pa je, da bi morali biti taka, da jih je mogoče v vsakem trenutku tudi preveriti in preizkusiti na sodišču. Dejstvo je, da tudi ne vključujejo nobenih pravil o izvrševanju. dosti krat ni mogoče vsega izvajati skladno eh, z direktivo, kajti nimamo ustreznih prisilnih določb. Novih področjih, ki jih obravnavamo, imamo trenutno še določene načrto, ampak nimamo nekih uh, prisilnih možnosti izvrševanja in zato je ogrožena, so ogroženi tudi cili direktive. To je bilo večkrat kritizirano. Potem so tukaj še naloge iz člena 57 naložene nacionalnemu zakonodajalcu. Ta mora določiti, kakšne eh, sankcije naj bi naložili v primeru, primeru kršitve predpisov sprejetih na podlagih te direktive. Menimo, da tukaj izvajanje ni zadostno. Mi smo dali pobudo, da bi poleg eh, že obveznih kaznjivih dejanj, ki so zajeta, da zdaj zajamemo tudi dejanja, za katere bi potem naložili finančne kazni. Le na ta način menimo, da bi eh, dosegli neko učinkovito, sorazmerno in eh, odvračilno sankcijo. No, glede posameznih uh, kršitev so bili naši predlogi sprijeti, ni pa nobenih sankcij v zvezi s predvidenimi uh, um, kršitve na področju varstva podatkov prek struktur projektov ali pa ukrepov odgovornih odgo organov. Potem pa imamo tukaj še zelo dvoumno uh, ureditev, ko gre za um, oceno učinka na področju varstva podatkov. Če pride do take uh, ocene učinkov,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 No, ampak vsi ukrepi morajo biti taki, da jih je možno obravnavati oziroma uporabiti v vsakem času. Imamo predviden določen rok enega tedna, ampak kljub eh, digitaliziranemu svetu nam eh, dostikrat ta čas ne bo zadoščal. področju transparentnosti in pa pravic um, posameznikov, na katerega se nanaša podatki, je berlinski zakonodajalec um, obravnaval uh, omejitve, uh, vendar jih ni v celoti izkoristil, včasih pa jih je tudi presegal. Dostikrat se niso ustrezno spopadli z omejitvami uh, pravic oseb, na katere se nanašajo podatki, niso se uh, dotaknili um, obstoječih področji, um, mm, ko lahko uh, osebe, na katere eh, se podatki nanašajo, ne dobijo nobenih uh, podatkov. No, na koncu bi se dotaknila še enega vidika, ki verjetno eh, zadeva vse nemške organe na področju varstva podatkov. Če želimo ustrezno izvajati direktivo in pa uredbo, je treba razčistiti kompleksna vprašanja, eh, veliko novih zahtev je za nadzorne organe, tako da se je treba posvetovati. Eh, te potrebe so tudi v gospodarstvu. Tako uredba kot direktiva predvidevata, da mora uh, vsak nadzorni organ imeti ustrezne vire, pa tudi infrastrukturo, če želi izvajati svoje naloge učinkovito. In eh, od tega so mnogi nadzorni organi še daleč. Mnogi imajo premalo kadrovskih virov. In to je vsekakor velika, uh, eh, veliki ziv. Za Berlin lahko povem, da eh, imamo trenutno eh, ekipo, ki je zelo visoko motivirana, pripravljena na naloge eh, pri izvajanju eh, nove eh, direktive in nove uredbe. Seveda moramo sodelovati tudi eh, z evropskimi kolegicami in kolegi. No, ampak če imamo tako omejeno število osebja, eh, ne vem, če bomo uspešno se spopadli z vsemi zahtevami povezanimi z uredbo in direktivo. Želeli bi si, da bi naše naloge lahko objektivno izvajali, ampak če osebe ni dovolj, lahko motivacija pade in to bilo zelo slabo. Kajti eh, v interesu vseh je, da Eh, poteka izvajanje uredbe na ravni Evropske unije eh, čim bolj optimalno. Zelo, zato bila eh, zelo hvaležna za kritično spremljanje na evropski ravni in pa za podporo. Hvala lepa za pozornost. Thank you very much indeed and we go straight now to the questions and contributions from Hvala za vse prispevke, zdaj pa bomo prisluhnili še vprašanjem in uh, komentarjem strani nacionalnih kolegov. Najprej kolegica iz Grčije, izvolite. Hvala za besedo. Rada bi postavila vprašanje uh, gospodu Vize Svanbergu ker se je dotaknil zelo občutljivega vprašanja in sicer pravega ravnotežja med varstvom podatkov in pa varnostjo. Policija mora eh, biti zmožna upravljati svoje delo in se boriti proti kriminalu, tako na nacionalni kot čezmejni ravni. In uredba eh, je že zagotovila določbe, ki zadevajo minimalizacijo Eh, posegov. Ukrepi pa morajo biti seveda tudi sorazmerni. Zanima me, ali eh, se je praktično tudi kaj zgodilo, ali lahko z nami delite svoje izkušnje. Hvala, gospod iz Slovenije. Dobr dan, lep pozdrav vsem. Eh, hvala za besedo, gospod predsednik. Zdaj, ko govorimo o osebnih podatkih pa lahko dodamo tudi človekove pravice na eni strani in na drugi strani uporabo polici, policijske taktike in tehnike, vedno znova naletimo na tisto, eh, bom rekel, pomembno vprašanje tega temeljnega nezaupanja v policijo. Zdaj, nekatere države smo imele v preteklosti slabe izkušnje s tem in se to ponavlja nekako. Um, Druga zadeva, ki je zelo pomembna pri tem, je tale, bom rekel, eh, zaznavanje, da ta cyberkriminal ali pa kriminal osebnih podatkov nima nobenih mej. Eh, ne glede na to, kako kar močno se trudi eh, Evropska unija, da nekako opravi z neko, bom rekel, regulativo vse to skupaj, so seveda kriminalne združbe vedno en korak prej, vedno najdejo nek, bom rekel, nek od, otoček miru, kjer lahko upravljajo svoje dejavnosti. E, naslednja zadeva, ki je mogoče pomembna in je bila tudi že nekako naslovljena, je to vprašanje, se pravi, usposobljenosti organov pregona, njihova, eh, bom rekel, izobraženost oziroma eh, edukacija v tej opremljenost in kadrovska popolnjenost. Ne. Tu so ene od temeljnih vprašanj, ki se tudi na, na to zadevo zelo, zelo močno eh, nekako obračajo. Zdaj, če smo pri tem cyberkriminalu, pa recimo en košek tega je um, kraja osebnih podatkov ali pa vdori v ne samo podjetja ali preko kartic ali pa kraja v bistvu podatkov uh, podjetja, ki so zelo pomembna, tudi nekako vdori v to individualno življenje. Mi sicer lahko predpisujemo razno razna eh, pravila, uredbe, zakone, ehm, vendar je nekako težko postavljati neke tiste prave meje med tole veliko zasebnostjo in nekim velikim interesom. Vsi vemo, da je informacija zdaj postalo tržno blago in tržno blago pomeni, da se na takšen ali drugačen način poskuša pridobiti, se pravi, neko vrednost, ali je to denarna ali kriptovaluta, ali tukaj se razširijo te debate v neko veliko stran. Naslednja zadeva, ki je zelo pomembna, ko debatiramo o tem, se pravi, varstvo osebnih podatkov, eh, podatkov in eh, nekako pregonu in kazenskih sankcijah, je nadzor in kontrola, tako nad policijskimi organi, enako sodnimi organi, Um, in potem naslednja, naslednji korak, ki ga imamo, je pa hramba teh podatkov. In tukaj se spet postavi vprašanje, kdo je odgovoren, koliko časa naj se hranijo ti podatki, kdo bo to, te podatke uničil in kdo bo imel nekako kontrolo. Zdaj, posamezne države, tako kot smo slišali, nekako poskušajo vsak na nek svoj način to peljati in speljati mislim, da je potreben en osnovn okvir, ki bi ga dala Evropska komisija eh, v teh predlogih eh, potrebno dati in potem se to dopolnjuje. Zdaj vsaka država nekako s svojimi znotraj agencijami poskuša to reševati, ampak eh, neminovno je to, mislim, da so kar nekaj, kar nekaj evropskih držav že okuslo, se pravi, tele, eh, bom rekel, eh, napade, eh, ki smo jih imeli preko kraje ali pa napade na podjetja in so se nekako začele zavedati, kako pomembna je ta zadeva. Tako da jaz bi tukaj končal, ker <laughs> lahko debatiramo do neskončnosti. Hvala. Okay, um, we're not going to have two rounds of um, questions. We're gonna bomo zdaj izbrali vsa vprašanja in komentarje, ne bomo imeli dveh krogov, potem pa bomo na koncu slišali še odgovore. Torej, eh, kdorkoli se želi eh, javiti, naj prosim poda listič, naj se prijavi k besedi. Eh, naslednji bo gospod Boni, potem gospod Lopes Aguilar in še drugi. Prosim, če ste čim krajši pri svojih vprašanjih. Prosim, javite se k besedi, prijavite se lahko samo zdaj, ker drugega kroga vprašanj ne bo. Dobro. Prosim tudi, če ste pri vprašanjih kratki. Gospod Boni iz Evropskega parlamenta, izvolite. Najlepša hvala, govoril bom polsko. Po pierwsze, bardzo dziękuję e, za zorganizację. Najlepsza chwała najpierw za organizację današnjega srečanja. sam se že več mesecev zauzemam eh, oziroma sem se zauzemal za organizacijo takega dogodka in za razpravo o temah povezanih z GDPR. Tako da eh, današnja seja je pokazala, da obstajajo številni problemi, pa tudi številne priložnosti v povezavi z GDPR. Pripravljeni smo tudi na izgradno zaupanje v digitalnem svetu. Zaupanje pa je ključnega pomena za prihodni razvoj. Tukaj bi omenil predvsem tri stvari. Najprej institucionalna šibkost eh, številnih držav članic, ko gre za priprave na interpretacijo teh novih zakonodajnih aktov. Potem imamo nacionalne institucije, ki bi morale podpreti eh, posameznike in pa podjetja pri izvajanju te direktive in pri upoštevanju direktive in uredbe. Sto odstotne pripravljenosti ni v nobeni državi članici. In to je tudi eno od sporočil, ki ga bomo odnesli s seboj po današnjem sestanku. In potem bi povedal še nekaj in to so povdarili že eh, številni govorci pred menoj. Številni problemi, ki so povezani uh, z. Uh, um, spodbujanjem tega, kar ponuja ta direktiva in uredba. Uh, torej, predlagajo se rešitve, ampak državljani teh rešitev ne poznajo, tudi ne vedo, kakšno bo ravnotežje med uh, njihovimi pravicami in pa varnosti oziroma varstvom podatkov. Treba jim bo zagotoviti to varstvo podatkov. Je pa to tudi dobra priložnost za pregled situacije v posameznih državah članicah, predvsem ko gre za dostop do osebnih podatkov, brez omejitev ali pravil in načel, ki so zdaj vzpostavljena s to direktivo. Um, tukaj je zapisano, da potrebujemo seznam kaznjivih dejanj, govori se tudi o mnenju sodišča, preden se sprejme neka odločitev. In v določenih državah je sodišče obveščeno šele ex post, potem, ko je dostop do podatkov že bil omogočen. V drugih državah, naprimer, ni seznama kaznivih dejanj in vsa kazniva dejanja se obravnavajo kot resna kazniva dejanja. Tako da eh, je treba eh, preveriti in razložiti, tudi um, te podrobnosti, ko gre za vprašanje povezana s policijo, s pravicami državljanov in tako naprej. In uh, tudi organi pregona morajo vedeti, kakšna nova pravila se jim nalaga. Hvala. Gospod Savatoska iz Litve. Prosim, če ste pri vprašanjih čim krajši. Eh, Labadiena, ačiū gerbiamas pirmininkė, kad sutikėt žodį. Hvala za besedo. Govorci in predstavniki nacionalnih parlamentov so danes povdarili kar nekaj vidikov tako direktive kot uredbe. Oba dokumenta hm, podajata pravila in pogoje za procesiranje podatkov. In mi se soočamo z dilemo pri dejavnostih organov pregona, policijskih organov in pa pri uh, storilcih kaznjivih dejanj. To so ljudje oziroma družbe, ki želijo škoditi osebnim podatkom. Obstajajo določeni pogoji, uh, in sicer za dostop do podatkov, ko gre za preprečevanje kaznjivih dejanj ali pa za obveščevalne službe, ki se ukvarjajo s kaznjivimi dejanji. Imamo tudi nacionalno zakonodajo in pravila za zbiranje podatkov, vendar pa včasih ta pravila niso dovolj za to, da se identificirajo kaznivo dejavnost in podatki tudi ne zadostujejo za to, da se najde storilca. Zato je moje vprašanje naslednje. Kako dolgo se lahko hranijo podatki? In pa še en drug vidik, ki ga tudi želim omeniti, pa je terorizem, torej teroristična dejanja. Informacijska tehnologija odpira uh, nove možnosti tudi za nje in za nas. Mi lahko dobimo zelo natančne informacije o kaznivih dejanjih, terorističnih dejanjih, ki se organizirajo, ki so v pripravi. Dobimo podatke tudi o ljudeh, ki so upleteni. In zanima me, ali ne mislite, da bo prišlo do problema z ravnotežjem e, in sicer med informacijami, ki jih je treba hraniti in informacijami, ki jih je treba uničiti. Naprimer, lahko bi imeli podatke, ki so pomembni za identifikacijo kriminalca, ki je storil kaznivo dejanje, ampak te podatke, eh, ti podatki so lahko že uničeni, zato ker eh, je mogoče bilo to kaznivo dejanje storjeno že pred časom. Hvala, zdaj pa predstavnik Nemčije. Ja, ganz herzlichen Dank auch. Hvala lepa za bogate informacije. Ali lahko prosim predhodni govornik eh, izklopi mikrofon? Speaker, Dank, Hvala lepa, predsednik, hvala lepa tudi vsem panelistom za podane informacije. Jasno je, da imamo uh, veliko informacij v zvezi z varstvom podatkov in pa v zvezi uh, z direktivo in pa uredbo, tako da uh, bodo imeli tudi uh, organi za varstvo podatkov veliko dela, tako da me zanima, kako ti organi v različnih državah Evrope eh, omejuje svoje delo, torej kdaj eh, naj se uporablja eh, uredba, kako naj se to sporoča na vzven. No, mogoče obstajajo nekateri, ki si nekoliko slabše razlagajo uredbo, ampak eh, organi za varstvo podatkov ne morejo eh, zdaj čakati. Seveda, eh, MSP in pa zasebniki se morajo ravno tako prilagoditi. Ne morem pa si uh, predstavljati, da bi za vse uh, določili en rok, torej treba je uh, sporočiti na vzven, eh, na podlagi kakšnih smernic se bo delovalo. Torej najprej je treba sporočiti te smernice, potem pa bi se morali tudi sami organi nekako sestati in eh, se odločiti, kako natančno naprej, tako da bomo tudi eh, javnemu, javnosti dali neke podatke o tem, kako naprej. Gospod Lopes Aguilar. Hvala predsednik. Zelo kratek bom, ker sem se oglasil že v prejšnjih panelih. Rad pa bi naslovil vprašanje na gospoda Mikola. In sicer me zanima eh, stopna pripravljenosti držav članic, eh, ko gre za takojšen začetek izvajanja direktive. Ta direktiva se imenuje policijska direktiva, ampak ne gre samo za policijo, gre tudi za eh, organe pregona, to vključuje um, pravosodno sodelovanje, potem eh, toživstva po državah članicah in gre tudi za varstvo zasebnosti in temeljnih pravic. Ne samo v domači zakonodaji, ampak je to pomembno tudi pri čezmejnem sodelovanju. In videli smo, da je v zadnjih letih prišlo do poslabšanja eh, pri pripravljenosti za sodelovanje, predvsem med organi toživcev in pa sodnimi organi po Evropski uniji. Zanima me, kaj o tem mislite vi. Eh, predvsem to sprašujem predstavnika DG Justice eh, iz komisije policijska direktiva v bistvu že velja, v veljavo je stopila 6. maja. Na eh, to, da bo začela veljati uredba, še čakamo, ampak direktiva pa že velja. Eh, hvala. Mislim, da eh, res to poimenovanje direktive kot policijska direktiva eh, ni primerno, to je samo skrajšana različica, gre pa za direktivo za preprečevanje preiskovanja in pregona kaznjivih dejanj. Vsi jo imenujemo policijska direktiva um, in nekateri so bili navdušeni nad tem, drugi jezni, glede na to pač iz katere politične skupine prihajajo. In tudi ministri v svetu se niso strinjali s tem krajšim poimenovanjem. Um, torej, v svetu sploh menijo, da se v policijske dejavnosti ne sme vmešavati nihče. Smo pa to direktivo poimenovali policijska direktiva eh, samo zato, ker je to poimenovanje krajše. Gospa Stevens je naslednja, potem pa bomo slišali še odgovore. Thank you, Chair and colleagues. As... Hvala. Eh, sem soporočevalka v kontekstu odbora TER. In zelo dobro razumem, da terorizem in pranje denarja predstavljata eh, globalna pojava, s katerimi se je treba ukvarjati na globalni eh, ravni. Kriminal ne pozna meja. Eh, različne države imajo različne sezname sankcij, potem sezname tvegan in tako naprej. Ehm, torej, ta direktiva želi olajšati delo prav tako uh, eh, GDPR. Ampak uh, ne namenoma lahko to povzroči tudi določene težave. Tukaj imamo v mislih predvsem eh, procesiranje občutljivih osebnih podatkov. Kaj mislite o tem? Ali mislite, da obstaja tudi kakšna eh, dvoumnost eh, glede uporabe direktive in javnega interesa? Eh, Mislim, da potrebujemo nadaljne smernice za to, da bomo ohranili ustrezen režim za boj proti pranju denarja in pa terorizmu. Hvala. Hvala. Mislim, da smo s tem zaključili, tako da lahko prisluhnemo še našim govorcem. Gospod Svanberg bo prvi. Jeg vil bare adressere det spørgsmål, der kom fra det, fra det græske medlem. Hvala, gospod predsednik. Rad bi odgovoril na vprašanje grške poslanke in sicer v zvezi s tem, kakšne izkušnje smo imeli z zbiranjem velikih podatkov, big data. Moram povedati, da je bilo s tem povezanih kar nekaj izzivov. Eh, IT sistemi so včasih stari. In ko obdelujemo podatke, to zahteva tudi več eh, podpore. Pomembno je, da imamo nove sisteme, ki jih izgrajujemo, dopolnjujemo, eh, ko obdelujemo podatke. In naj povem še nekaj. S tem je povezan tudi denar. Vprašanje je, ali dobimo dovolj denarja za izgradno teh sistemov, ki jih potrebujemo za to, da bomo ustrezno procesirali ogromne količine podatkov. To je pomemben praktičen izziv. Sam pa na to gledam tudi kot na neko naravno pot eh, za naše organe, da uporabljajo big data. Moramo pa biti tudi odgovorni, eh, pokaziti ti moramo, kako te podatke obdelujemo in prevzeti odgovornost. Hvala. Gospod Mikol je naslednji, izvolite. Najlepša hvala. Hvala tudi za vsa vprašanja, veliko jih je bilo. Tako da jih bom mogoče um, združil v skupine. Več vprašanj se je nanašalo na vire in sredstva za varstvo podatkov. O tem je govorila tudi gospa Smolčik. Seveda imamo določeno podvajanje pri GDPR in pa eh, direktivi in države organov za varstvo podatkov morajo dati ustrezne vire, tako finančne kot eh, materialne vire. Komisija je to povdarila tudi v našem sporočilu iz januarja. Države članice smo pozvali naj zagotovijo ustrezna finančna sredstva eh, organom za varstvo podatkov. Mm, to smo potem tudi ocenili. In sicer smo imeli vrh eh, voditeljev, kjer smo rekli, da je GDPR Eh, ključni element in da organi za varstvo podatkov potrebujejo ustrezna sredstva. Pa še nekaj, kar sem že prej omenil, potrebujemo tudi ustrezne pristojnosti. Eh, ko države članice prenašajo direktivo, morajo že zagotoviti, da se eh, da organom za varstvo podatkov ustrezne pristojnosti. Direktiva pa je malo bolj splošna kot uredba. Uredba točno določa eh, funkcije in pristojnosti, tukaj gre tudi za uredbo, ki jo je treba takoj izvajati in eh, organi za varstvo podatkov imajo številne pristojnosti tudi za to, da nalagajo sankcije, eh, imajo možnosti prisile in tako naprej. Direktiva bi tudi morala biti učinkovita in treba jo je prenesti v nacionalno zakonodajo. Kar pa se tiče virov, eh, tukaj je pomembno tudi to, da čeprav o tem odločajo nacionalni organi, torej o virih, eh, želimo tudi mi prispevati k temu, mi strani Evropske komisije. Eh, Naprimer, dajemo tudi nepovratna sredstva za organe za varstvo podatkov, da se ti organi lahko povežejo z državljani, z MSP-ji in pomagajo in tako naprej. In trenutno proučujemo uh, možnosti za ta nepovratna sredstva. Potem je bilo tudi vprašanje v zvezi s tem, kako razlagati določene določbe. Tako v okviru direktive kot uredbe. Tukaj želimo pozoriti na skupino pod členom 29 ki združuje vse organe za varstvo podatkov. Ta skupina je postala Evropski eh, odbor za varstvo podatkov. Eh, in skupina se je ukvarjala s številnimi podatki, ki so pomembni za organe pregona. Imamo tudi različna mnenja o sami direktivi. Naj to povežem še z vprašanjem, ki ga je postavil nekdo v eh, zvezi s hrambo podatkov. Če si ogledamo mnenje skupine po 29. členu, ugotovimo, da ni jasnega odgovora, um, ker je to odvisno od narave podatkov. Imamo pa v tem mnenju tudi omenjena določena načela, recimo načelo nujnosti, da je treba podatke hraniti. Eh, le za eh, namene, eh, ki smo jih želeli doseči. Poleg tega je treba razlikovati tudi med podatki usumljenca, med podatki priče. Imamo torej različne vrste podatkov in trajanje hrambe je tudi odvisno od narave podatkov. V tem mnenju, ki so ga pripravili organi za varstvo podatkov, že imamo podatkov, precej odgovorov na vprašanja, ki se zastavljajo tudi vam. Bilo je tudi vprašanje o um, sporočilih, komunikacijah, ampak to je bilo bolj povezano uh, z direktivo. Tukaj bi rad izpostavil še določene smernice, brošure, ki so bile objavljene strani Evropske komisije. Uh, tudi 60 vprašanj in odgovorov o glavnih elementih uredbe. Ta brošura je namenjena e, vsem, na voljo je tudi v vseh jezikih. Imamo tudi posebno brošuro za MSP-je, pa za državljane. In nacionalni organi so tisti, ki morajo sporočiti te informacije podjetnikom in državljanom. Mi e, pri komisiji pa želimo podpreti ta prizadevanja tako, da jim damo na voljo številne elemente. Potem ste spraševali tudi o pripravljenosti držav članic, eh, kar se tiče policijske direktive. To sem zelo nakratko omenil tudi v svojem uvodnem nagovoru. Eh, situacija je različna. Rekli ste tudi, da je bil datum za prenos 6. maj. V številnih primerjih oziroma v polovici primerov imajo države na voljo isti instrument za prenos direktive in eh, za eh, pripravo tudi na prenos uredbe. E, torej, številne države bodo oboje skupaj prenesle 25. maja. In to, kar lahko vidimo zdaj, je, da je približno polovica držav eh, članic ukrepala pravočasno ali pa samo z nekaj tedni zamude, polovica držav pa, bodo, pa bo imela večjo zamudo, ne samo nekaj tednov, če ne bodo pospešile eh, svojega dela. In zato bi spodbudil predstavnike nacionalnih parlamentov, ki so tukaj v dvorani, da pospešijo ta proces. Dejstvo, da eh, niso še vse države pripravljene, lahko povzroči tudi razdrobljenost eh, um, tega področja, področja varstva podatkov. Pomembno je, da smo vsi na isti strani, da imajo vsi organi za varstvo podatkov ustrezne informacije, pristojnosti, eh, dovolj sredstev, tako da bomo lahko stvari začeli izvajati. Eh, če ne takoj prvi dan, pa vsaj drugi ali tretji dan, ampak predvsej hitro. Hvala.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 Hvala lepa za vprašanje. Še zlasti se je nanašalo na to, dokolikšne mere organi za varstvo podatkov komunicirajo med sabo in z zunanjem svetom, kar zadeva uporabo GDPR in direktive. Lahko povem, da imamo zelo tesno sodelovanje med sabo, ne le na nacionalni ravni, torej v Nemčiji, v Zvezdni državi je seveda še ta izziv, da uh, morajo med sabo sodelovati in enatno uporabljati te dokumente organi iz različnih dežel. Ampak tudi na evropski ravni je izmenjava in sodelovanje zelo tesno, ravno zato, da bi si prizadevali za to in poskrbeli za to, da bodo sank sankcijska sredstva, ki jih omogočata GDPR in direktiva, uh, uporabljena na čim bolj enoten način. Drugo sploh ni mogoče, kajti sicer cilja harmonizacije ne bomo dosegli. To je organom za varstvo podatkov jasno, kljub temu, da so seveda tradicionalno in, uh, neodvisni in želijo to neodvisnost ohraniti. Drugo vprašanje je bilo, v kolikšni meri komuniciramo z javnostjo. To skušamo početi in to že kar nekaj časa seveda ne moremo doseči vseh, odvisni smo od tega, da so od nami sodelujo tudi poklicni gremi, poklicna združenja in po teh, po teh te informacije prenašajo dalje. Ampak eh, dejansko želimo ukrepati proti temu paničarjenju, ki ga trenutno čutimo. Um, in to želimo doseči s tem, da opozarjamo, da ne gre za to, da bi naj 26. maja takoj uh, nalagali in izrekali sankcije v najvišjih zneskih. Uh, temveč da je seveda to seveda odvisno od vrste kriterijev, od uh, resnosti kršitve, od tega, v kolikšni meri si je posameznik ali pa podjetje prizadevalo izvesti GDPR ali pa to direktivo. Uh, in kako, v kolikšni meri resno jemlje varstvo podatkov. Če gre za manjše kršitve, potem seveda ne bo prišlo do sankcij, temveč najprej do opozoril v upanju, da bi potem na, po tej poti razrešili situacijo. Tako da še naprej želimo delovati tudi prek posvetovanja in svetovanja, kajti menimo, da nima nobenega smisla, da se še naprej. Uh, širi strah. To, kar skušamo povedati mi, je, da je krasno, da je bila sprejeta na evropski ravni GDPR in da je to načeloma edini način, da se varstvo podatkov ustali kot temeljna pravica in to je nekaj, kar, za kar je bilo potrebnega veliko truda, vendar pa je to pomemben korak v globaliziranem svetu. Zato skušamo pozitivno komunicirati in vplivati na ljudi. Obenem so vprašanja pokazala, da se seveda da smo seveda eh, organi za varstvo podatkov dolžni razviti in uporabljati vsi instrumente, vse instrumente za varstvo podatkov, da bi dejansko uresničili cilj harmonizacije. Če to vrstnih groženj s kaznimi ni, potem bo ta človeška hiba, da bi se temu ognili, ne spremenila. Zato te grožnje potrebujemo in v dvomih in če bo treba, bomo seveda te sankcije tudi izvrševali, vendar pa ne takoj v prvem in najmanj pomembnem primeru. organi za varstvo podatkov so tudi premalo o, kad, um, opremljeni s kadrom, kar pomeni, da seveda zdaj ne moremo tako enako intenzivno uh, spremljati vseh zadev, ki se nam posredujejo. Prisiljeni smo v to, da podajamo kriterije, po katerih uh, izbiramo zadeve, ki jih potem obravnavamo. Seveda tukaj v prvi vrsti je kriterij uh, obveznosti, ki izhajajo iz uh, direktive in GDPR, kot drugo pa se naše dejavnosti seveda um, ravnajo po podatkih, ki jih dobimo in iz tega potem ugotavljamo, na katerem področju so morda težave večje kot kje drugje. Tako da v teh primerjih izvedemo oceno in seveda najprej se posvetimo tistim problemom, ki so večji, težji ali obsežnejši. Seveda pa to še ne pomeni, da ne bomo tudi. Um, na podlagi določenih primerov in na ključi izbirali tudi drugih primerov. Potem je nekdo še omenjal nezaupanje v policijo. Res je, to je problem, ki danes ne zadeva zgolj policije, temveč nasplošno javno upravo. In mislim, da se lahko s tem spopadamo le, če bomo si prizadevali tudi za to, da se vse zadosti zahtevam po preglednosti, ki tudi izhajajo iz GDPR in da bomo te zahteve optimalno izvajali. Kaj ti le tisti, ki je obveščen o tem, kaj se v javnem prostoru dogaja s podatki, lahko razvije zaupanje v to, da se ti podatki ne zlorabljajo. Zato se mi zdi tudi zelo nesrečno, če se te klauzule prožnosti preveč eh, razširjajo in če tukaj prihaja do različnega kompenziranja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Počasi prihajamo k koncu. Rad bi se zahvalil vsem članom in članicam nacionalnih parlamentov za dopoldansko in popoldansko sodelovanje. Hvala tudi za odlične prispevke in za visoko kakovostno razpravo. Imeli smo tudi zelo dobre govorce. In uh, današnja razprava bo uh, tudi objavljena. Mislim, da smo s tem eh, dali pravi odziv na uh, velik pomen te nove zakonodaje. Hvala tudi članom odbora Libe, samo še dva sta tukaj ostala, ampak prej jih je bilo več. Hvala nacionalnim poslankam in poslancem. Za zaključek pa bom besedo dal še gospodu Artemiju Ralju Lombarteju, ki je član eh, španskega parlamenta. Kolegi in kolegice, še enkrat pa se vam prisrčno zahvaljujem za vaše sodelovanje danes. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil odboru Libe in predsedniku za organizacijo tega srečanja med nacionalnimi poslanci in poslanci odbora Libe čez deset dni, torej 25. maja, se bo začelo novo obdobje za varstvo podatkov v Evropi. S tem se bo zaključil proces, ki ni bil samo proces zadnjih dveh let, eh, torej od takrat, ko je bila potrjena ta uredba. Tudi to ne bo eh, proces zadnjih petih let, odkar je Evropska komisija januarja 2012 predstavila uh, uh, predlog zakonodajne pobude za novo uredbo. 25. maj bo datum, ko se bo zaključil proces. Eh, po 23 letih, torej od takrat, ko je bila leta 1995 sprejeta direktiva za varstvo podatkov, s tem se bo na uspešen način zaključilo eno obdobje in začelo novo ugotovljene so bile šibkosti in pa tudi novi izzivi, na katere se moramo odzvati. Zato so poskrbele nove tehnologije, pomankanje eh, harmonizacije evropskih pravil. Poleg tega je bilo treba eh, nekaj storiti tudi na področju mednarodnega prenosa podatkov. Eh, prizadevali smo si za dosego večje koherentnosti. In eh, pri tem tudi ne smemo pozabiti, da je istočasno s tem procesom potekal še en proces in sicer eh, pravno ustavne spremembe, ki so se zgodile v Evropski uniji leta 2000, smo dobili listino o temeljnih pravicah. Um, in takrat se prvič omenja tudi pravica do varstva podatkov. Potem je Lizbonska pogodba to pravico vključila uh, z enako vrednostjo kot uh, druga ustavna pravila Evropske unije. In to so elementi, ki niso tuji temu razvoju in tem korakom, ki jih je naredila Evropska unija, še posebej Evropska komisija pri pripravi uh, teh dokumentov. Komisija je leta 2012 predlagala novo zakonodajo, potem smo čez dobra tri leta dobili to uredbo in direktivo in zdaj oba dokumenta stopata v veljavo. Eh, predsednik odbora Libe eh, tistega časa, gospod Lopes Aguilar, je enkrat predlagal, opozoril tudi na lobiste, na problem povezan z lobiranjem. E, torej, e, lobiranje do e, takrat, ko je bil objavljen svežno varstvo podatkov, e, ni bilo tako močno, potem pa e, se je močno povečalo. In to kaže tudi na šibkosti prejšnjega pravnega okvira. Mm, zdaj, kot sem rekel, imamo tudi temeljno pravico do varstva podatkov, ta je zapisana v 8. členu listine, potem eh, imamo direktivo, okvirni sklep eh, v policijsko-pravosodnem okviru in uredba zdaj nadomešča direktivo. Tukaj so se pokazale tudi zelo velike ambicije ko gre za to, da se vzpostavi nova proaktivna strategija, ki bo uh, zelo močna in ki bo tudi spodbujala uh, zasebni uh, sektor. Potem ustanovljena je bila nova uh, figura, o kateri danes nismo govorili in sicer gre za delegate za varstvo podatkov. Imamo pa tudi novo ukrepitev uh, Eh, represivne strategije, zato ker je vzpostavljen nov režim sankcij. Nacionalni organi so dobili več pristojnosti, prav tako evropski organi, ki so imeli odgovornost na tem področju že prej. Eh, poleg tega pa ne smemo eh, pozabiti niti na mehanizme za evropsko harmonizacijo te zakonodaje in teh pravil. Imamo nove instrumente za sodelovanje na področju preiskav in tudi nov postopek za eh, koherentnost pri eh, doseganju te učinkovite evropske harmonizacije. Soočamo se s tehnološkim tsunamijem in zato potrebujemo tudi nova jamstva, ki so zajeta v uredbi. Eh, ta jamstva se nanašajo tudi na Eh, posamezna področja, naprimer na transparentnost pri informacijah, na otroke in tako naprej. Danes smo jasno videli, da v zvezi z uredbo obstaje tudi številne skrbi. Eh, ta uredba skrbi še ni pregnala. Številne te skrbi so povezane tudi eh, s prilagoditvami nacionalnih zakonov, torej s prilagoditvami v nacionalnem okviru nacionalni organi eh, bodo morali prilagoditi svoj način eh, dela. Potem obstajajo tudi različne asimetrije na nacionalni ravni. Eh, tukaj smo priča novemu pravnemu instrumentu, to je uredba. In številne nacionalne zakonodaje bodo zdaj uporabile tudi izjeme oziroma diskrecijske pristojnosti iz te uredbe. O tem smo se pogovarjali danes zjutraj, naprimer, ko gre za starostno mnejo mladoletnih oseb. Potem imamo tudi določene skrbi v zvezi s homogenim tolmačenjem teh eh, zakonov. Eh, treba bo zagotoviti ustrezno upoštevanje in izvajanje eh, teh zakonodajnih aktov, eh, torej Sistem sankcij je s tem povezan, ekonomske sankcije, ki se predvidevajo v uredbi, eh, potem obdelava podatkov je povezana na številnih področjih in v številnih sektorjih. O tem smo tudi govorili danes, eh, govorili smo o biomedicini, raziskavah in tako naprej. S tem so povezane skrbi in eh, na nacionalni in evropski eh, ravni se bomo morali s tem soočiti. Pozorni moramo biti na skrbi, ki jih stražajo državljani. Moramo pa biti tudi v stanju zagotoviti odgovor na ta vprašanja in skrbi. E, imamo organe za varstvo podatkov, ki se s tem ukvarjajo. In e, po drugi strani pa smo lahko tudi zadovoljni, uh, imamo razloge za veselje, kajti Evropska unija bo s to novo zakonodajo eh, še naprej ostala referenčna točka, ostala bo v središču uh, na tem področju in uh, igrala bo ključno vlogo pri varstvu podatkov v svetu. Poleg tega, uh, eh, se Evropa zelo prizadeva za zaščito zasebnosti. Ta vodilna vloga pa uh, pomeni zelo uh, pomembno vlogo tudi za, oziroma predstavlja pomembno vlogo tudi za čezmejna podjetja, za čezmejno uh, delovanje. Učinke bo ta zakonodaja imela tudi na preostale dele sveta. In Eh, tudi tam bodo sprejemali eh, zakonodajo podobno naši. Zato eh, tukaj ne pripravljamo samo evropskih pravil, ki se bodo prilagodila evropskim državam. Gre pravzaprav za univerzalna pravila in na to smo lahko zelo ponosni. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Vidim, da nekateri kolegi že morajo odhajati, ampak kljub temu dovolite, da se res iz srca zahvalim gospodu Raju Rombarteju. Naj omenim še to, da je bil to danes prvi korak v posodobitvi pravnega sistema Evropske unije za varstvo podatkov. Seveda pa eh, se pripravlja več zakonodaje, tudi uredba o e-zasebnosti, o tem se še pogova, pogaja eh, in predlagam, da se ohranja ta pozitiven odnos z vami, z predstavniki nacionalnih parlamentov, ko preučujemo te nove pomembne vidike in zakonodajne akte. Iz tega končnega prispevka, pa tudi iz vaših prispevkov, se je razbralo, da vse države članice ne bodo uspele se držati roka za prenos. Številne probleme ste izpostavili, to pomeni, da moramo situacijo budno spremljati in pozivamo seveda Evropsko komisijo, da zagotovi ustrezno izvrševanje celotnega svežnja. Ste nam pa danes bili v veliko pomoč in ste izpostavljali, katere so glavne skrbi, pa tudi priložnosti, ki jih prinaša celoten svežen. In mislim, da je bil to za nas v Evropskem parlamentu, za odbor Libe, res koristen dan. Še zlasti se zahvaljujem zlasti predstavnikom nacionalnih parlamentov za njihove odlične prispevke. In hvala vsem panelistom. Hvala in nasvidenje. Thank you.